<laughs> Uh, Dobro jutro. Začenjamo. Imamo sestanek s kolegi iz nacionalnih parlamentov. Imamo pa še nekaj ostankov zadnjič. In kolegi iz Afriške unije so z nami, lahko spremljamo dnevni red, prav? potem nekaj sporočil. Mi smo sestanek s osebnim poslancem Združenih narodov za resnico in spravo, to je bil gospod Krajs, zanimiv sestanek. Njegov položaj je bil nedavno vzpostavljen in želi zagotoviti, da bodo različne vidike tranziciji zagotovljene, tako da bodo zagotovili pravosodnost, um, pravno državo in pomagali žrtvam, prav tako pa zagotovili neodvisen nadzor nad sistemom, vzpostavili spet nadzor nad inštitucijami države in zagotovili pravno državo v skladu s listino pravic Združenih narodov. V razpravah se mi je zdelo pomembno, da je dejal, da je Evropska unija na vseh teh področjih globalni dejavnik, mednarodno gledano znotraj Evropske unije pa še vedno imamo vrzeli pri doslednem upravljanju teh dejavnosti. Morda bo v naslednjem mandatu kdo pripravil poročilo na lasno pobudo, ko bomo lahko videli, kako z različnimi oblikami in različnimi instrumenti lahko spodbujamo resnico, pravno državo in kako lahko to bolje počnemo in eh, bolje izvajamo in potem nagrajenec Saharova nagrada leta 2008 je bil priprt um, dan pod hišni pripor. Upam, da EEAS to spremlja in da bodo protestirali. Naj najavim še nekaj. Aung San Suu Kyi bo z nami oktobra, tudi Saharova nagrajenka končno bo dobila Saharovo nagrado. Prišla bo 21. oktobra. Imeli bomo skupni sestanek 9. druga in eh, torek 22. oktobra bomo imeli zasedanje Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju samo z njo kot časno gostjo. Potem Bahrein, gospod Halil Al-Mashuk, naj več, iz največje opozicijske skupine, je bil zaslišan 7 ur strani javnega tožilca 17. septembra in bi nastal v zaporu 30 dni med potekajočo preiskavo. Zaslišan je bil v povezavi z dogodki 6. septembra, ko so opozicijske skupine organizirale demonstracije, ki se jih je održilo skoraj 6000 ljudi. In gospoda Hadil Al-Masuk je bil govornik na, tem, na teh demonstracijah tako da smo v stiku z EAS tudi glede tega. In morda ste potem prebrali to časopiso. Ena od pripadnic Pussy Riot Group, Kulikova, je začela gledovno stavko v protest proti pogojem v zaporu, kjer prestaja dvoletno kazen. In pot, morda še potem aktualizacija, um, prisilno delo v Uzbekistanu. In 21. septembra je Sergej Naumov, neodvisni novinar, ki redno poroča o prisilnem delu v bombažni industriji, bil zadržan v svojem mestu, v Genšu. Nekatere nevladne organizacije pravijo, da je od takrat tudi odrezan od sveta. Napisali smo dopis posebnemu predstavniku Združenih narodov za Srednjo Azijo, da naj to spremlja. Toliko. Glede mojih sporočil. Sedaj pa razprava. Poročilo o obisku Afriške unije in Etiopije. Žal zadnjič ni bilo nikogar iz EAS, tako da smo si morali danes vzeti čas za poročilo tem. Mm, imamo zelo obsežno poročilo, to, o čem smo se pogovarjali. Kolegi pa so sprožili nekaj vprašanj. To je bilo povezano z eh, glavno stavko novinarja Limova in radi bi izvedeli strani EAS, delegacije EU iz Adisa Bebe, kakšne so razmere pri tem primeru in kaj se dogaja. Morda se boste spomnili, da smo načrtovali in imeli tudi dovoljenje za obisk zapora Kaliti v Adisa Bebi. Tam smo tudi bili. Prav tako pa smo si želeli obiskati nekatere blogere, ki so tam zaprti in direktor zapora je dejal, da nima časa nam razkazati zapora, ali da bi nam dovolil, da se srečamo z zaporniki. Eden od predlogov, ki smo mu jih podali, je bil, da če bi imel čas kasneje, v naslednjih dneh in mesecih, da bi potem morda delegacija EU obiskala zapor. To smo storili v dogovoru zašiljcem dožnosti delegacije EU, ki je bil presenečen, da nam niso dovolili obiska. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Potem kolega je želel izvedeti več o programu načrtovanja vasi na nekaterih revnih predeljih. Tam ni zdravnikov, medicinskega osebe imajo tudi program ponovnega naselitve ko smo bili tam, so predstavniki skupnosti dejali, da so jih spraševali, če si tega želijo, pa kakšnimi pogoji. Zanimivo bi bilo izvedeti, kako se ta program razvija. In nekatere mednarodne nevladne organizacije poročajo, da so morda kršene človekove pravice te pastoralne skupnosti. Tako da prosim, če lahko poročate tudi o teh mednarodnih sporočilih. Neposredno so predstavniki vlade in tudi člani Komisije za človekove pravice dejali, da ima to poročilo vrzeli. In potem, ko smo odšli, je bilo naslednjih dneh najavljeno, da prihaja novo poročilo. Morda veste več o tem. Toliko glede naših vprašanj. Sedaj pa je gospa Gijen z nami, um, pristojna za Etiopijo. Prosim. Um, hello um... Hvala lepa. Se upravičujem za to, da me prejšnji teden ni bilo. Dobro stvar je tega pa je, da imam sedaj odgovore delegacije, skaj samega na vaše vprašanje. Hvala lepa za vaše vprašanje. Kot veste, mislim, da smo imeli sestanek januarja kot pripravo na obisk pododbora. odbora. In kot veste, skrbno spremljamo um, razmere na področju človekovih pravic in civilne družbe v Etiopiji, kar se novinarima Talimu tiče. Delegacija spremlja razmere, kar se da skrbno. Zaenkrat pa so edine informacije, ki jih imamo, dobili prek njene družine. Najnovejši nepotrebni podatki so, da ne stavka več gledovno, želimo od etiopske vlade zagotoviti, da ji bo dovolila obiske. Kar se tiče odpovedenega obiska zapora Julija, je delegacija dobila potrdilo vlade, da je vsakršen obisk, ki se bo dotikal pregleda pogojev zaporov, dovoljen. Imeli smo sestanek z direktorjem zapora in administracijo ta teden, ne vem točno kdaj, in potem bodo tudi obiskali zapor. Obisk poslancev je bil eh, odpovedan zato, ker bi se naj namen obiska spremenil, da bi naj potem obiskali specifične zapornike. In kot veste, je stališče etiopske vlade, da nima političnih zapornikov in zato ne želi spostavljati katerega koli zapornika. Ko je bila podana ta zahteva, da bi obiskali specifičnega zapornika, so enostavno odpovedali obisk, kar je gotovo nesrečna okoliščina, kot ste dejali. Vlada pa je sedaj dejala, da lahko seveda delegacijo obišče zapor kadarkoli, če si želijo gledati pogoje zapora in če želijo pomagati vladi pri izboljšanju teh pogojev. Prav tako smo dobili podatke, da od začetka 2013 je ECHR obiskoval in imel dostop do vseh zaporov, tako na regionalni kot eh, nacionalni vladi v Etiopiji. In zato je sodelovanje na tem področju se zelo izboljšalo od začetka leta bolj nasplošno. EU seveda skrbi tudi spet nekaterih protiterorističnih zakonov, tako je bil orientiran eh, tudi ta novina. In vedno znova govorimo o tem po, eh, tudi v, dialogu, v osmem dialogu smo se o tem pogovarjali in tudi z ministerskim predsednikom smo se pogovarjali o tem na nedavnem sestanku kar se tiče programa načrtovane vasi, vas lahko obvestimo, da EU in države članice ne financirajo tega programa. Od leta 2010 pa donatorji EU kot skupina mednarodnih donatorjev Etiopiji so v dialogu z vlado glede teh naselbin, tudi kar se tiče izboljšanja izvajanja ko bi nasledili najboljšim mednarodnim praksam in ko bi potem najporabili tudi pritožbene mehanizme. Od leta 2011 so donatorji bili vključeni v več kot deset donatorskih eh, dejavnosti, ko smo si ogledali tudi te programe načrtovanja vasi in potem nadaljnega naseljevanja. Nadaljne dejavnosti so načrtovane za letos. Zaenkrat še nimamo potrditve o sistematični zlorabi človekovih pravic. Imamo pa pet prič, ki govorijo o tem izvajanju tega programa. Prav tako govorijo o tem, da so alternativne možnosti predvsej omejene. Spremljali bomo razmere in bomo potem seveda govorili o tem na najvišji ravni, tudi po 8. členu dialoga. Tudi naši predstavniki se pogovarjajo o tem s predstavniki Evropske vlade. Evropska unija ostaja zavezana, da bomo nadaljevali dialog s civilno družbo, nevladnimi organizacijami, istočasno pa želimo demokratično upravljanje in spoštovanje človekovih pravic. To bo ostal pomemben del naše razvojne pomoči Etiopiji tudi skozi 11. EDF. Hvala lepa. Thank you. Are there further... Hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje? Ne. Morda vas lahko obvestim še, da je bilo to, to o čemer smo se pogovarjali z Afriško unijo, še prav posebno uh, s Komisijo Združenih narodov za ekonomski razvoj znotraj Afriške unije. Dejali so, da so sestavili panel na visoki ravni pod predsedstvom delegalnega južnoafriškega predsednika Mbekija, ki bi naj poskrbel in si ogledal ta nezakonit transfer finančnih sredstev iz Afrike in potem tudi podal politična priporočila. Dejali so, da so pripravljeni o tem poročati tudi parlamentu. Žal ko so prvič poročali OECD v Parizu, oktobra, ko smo prvič menili, da bi lahko prišli k nam, smo bili vsi v Strasburu. Ali pa je bil tukaj izneteren, torej toga ni bilo. Sedaj pa je AFET sprejel rečitev, pa tudi DEVE, to sta pristojna odbora, ker se ukvarjate s financami na področju razvoja in zunanjimi odnosi, da bomo organizirali predstavitev in bomo povabili MPK-ja k nam morda bi bilo dobro, če bi kdo iz EEAS spremljal to, morda ne, vi, ki ste pristojni za Etiopijo, morda bi lahko to vaša soseda sporočila Evropski službi za zonalne delovanje. Imamo polno poročilo o tej misiji, dobili smo pripombe in smo jih vključili v poročilo, tako da mislim, da lahko poročilo razdelimo. Smo pripombe dodali? Prav. Torej imate pred sabo tudi pisno poročilo. Prav. Ob desetih, sedaj imamo veliko časa, pa nadaljujemo. Do desetih imamo odmor. Ne vem, ne poznam razlogov, zakaj nikogar ni bilo tukaj prejšnji teden v našem pododboru dobro je bilo, če bi takrat to imeli. O tem imeli celotno razpravo. Takrat je bilo tukaj tudi etiopsko veleposlaništvo. Kakorkoli že odmor, v desetih nadaljujemo. Sejo medparlamentarnega odbora z nacionalnimi parlamenti EU o strategiji EU človekovih pravicah. Gospod in gospodje, kolegice in kolegi, rad bi vas vse prisrčno pozdravil. Vidimo lahko, da nacionalni in evropski parlament dobro sodelujejo. Mislim, da imamo sedaj tudi člana evropskega in nacionalnega parlamenta, ki imata celo enak prime kazak in tudi izgledata podobno, verjetno sta dvojčka to je resnično dokaz, da ob parlamenti na nacionalni ravni in Evropski parlament dobro sodelujejo. Sodelujemo že kar redno v našem odboru z nacionalnimi parlamenti in mislim, da je to vpliv, ki je koristen. Prav tako menim, da smo zaradi tega na zadnjem IPC v Vilni tudi zastavljali precej zahtevna vprašanja. In mislim, da je to dobro. Vsi vemo, da je zunanja politika odgovornosti izvršne oblasti, še prav posebno sveta in držav članic. Parlament, tudi Evropski parlament, po Lizbonski pogodbi pa ima precejšnje proračunske pristojnosti in tudi pomembno vlogo pri demokratičnem nadzoru. To vlogo jemljamo zelo resno, kot kaže naše tekoče delo, tudi moje poročilo SZVP in pogajanja o prihodnih finančnih programih pomoči, naše razprave o sosedstvo in podpis pridružitvenih sporazumov z našimi vzhodnimi partnerji in tudi o državah, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Enem glavnih um, pomislekov pri tem v teh razpravah so vprašanja, ki zadevajo človekove pravice in demokracijo to je torej tisto, kar si želimo gledati, kateri so naši najpomembnejši interesi in hkrati ne smemo pozabiti na naše vrednote. To je klasično vprašanje na področju znane politike in razprave človekovih pravic. Kako najti pravo ravnovesje, ko imamo včasih občutek, da govorimo o demokraciji zelo veliko pozabimo pa na interese manjših držav. Pravno obratno potem seveda, ko gre za večje države. In to je potem tako imenovana real politika. Kakorkoli že, to je eno od vprašanj, o katerem bomo govorili danes. In to bomo imeli zapravljeno za razpravo tudi skupaj z odborom pododborom za človekove pravice, s predsednico Lohpihler, ki sedi tukaj zraven mene. Veliko krat govorimo na tem področju o človekovih pravicah in demokraciji in leto 2012 je bilo pomembno leto za eh, politike Evropske unije za človekovih pravic in demokracijo. Sprejetjem svežnja o človekovih pravicah imamo prvič, kadarkoli, strateški okvir in akcijski načrt o človekovih pravicah in demokraciji v Evropski uniji. Stavros Lambrinidis je naš prvi posebno poslanec za človekove pravice in je del te ambicije in odločenosti, da postanemo vodilni svetovno gledano, kar se tiče človekovih pravic in demokracije. To je področje, kjer Evropska unija lahko veliko prispeva, ko zagovarjamo te vrednote in načela, ki navdihujejo naš nastanek. Naj si gre za sosedstvo na jugu ali vzhodu, naše odnose s strateškimi partnerji ali tudi eh, trgovinsko in razvojno politiko Evropske unije. Jasno je, da moramo govoriti o človekovih pravicah in demokraciji in to mora biti temeljno. Veliko primerih so ta vprašanja najpomembnejši izjiv za zonanjo politiko Evropske unije in tudi merilo za naš uspeh. Zato je Evropski parlament odločen, da bomo tem vprašanjem namenili strateško pomembnost. Strateški okvir pravi, da izven meja podbujamo in se, za, se zauzemamo za človekove pravice in demokracijo in da je to skupna odgovornost Evropske unije in držav članic. Strateški okvir povdarja ambicije Evropske unije, da bodo človekove pravice v središču odnosov z vsemi tretjimi državami, vključujoč strateške partnerje. Vse inštitucije, ko spoštujejo vlogo Lizbonske pogodbe, na različnih ravneh morajo odigrati svojo vlogo, da bi ukrepe Evropske unije na področju človekovih pravic bile uspešne. Danes bomo v v okviru izvajanja strateškega okvira in akcijskega načrta Evropske unije za človeško price eh, imeli dopoldne eh, pogovore na to temo, potem pa bomo govorili tudi o koherenci in doslednosti eh, zunanjih ukrepov Evropske unije na tem področju na podlagi internih politik. To bo popoldne. Sedaj pa dajem besedo še gospe Loh Pihler. Hvala lepa. Tudi sama vas pozdravljam. Dobro je, da imamo poslance iz 19 nacionalnih parlamentov, tako da se veselimo dobre izmenjave mnen z vami. Moram reči, da nekateri parlamenti se pripravljajo na volitve, kot je avstrijski, drugi pa so volitve na karmeri, kot so nemški kolegi, tako da jih ni nekaterih kolegov tukaj. Seveda pa imajo sodelavce, ki jim bodo potem sporočili to, kar bodo tukaj slišali pravkar sem zvedena, da je latvijska delegacija pristala v Liježu zaradi megle. Bodo pa kmalo prišli v Bruselj. Kot je dejal gospod Brok, smo sprejeli strateški okvir in akcijski načrt za človekove pravice. To nam v Evropskem parlamentu zelo pomaga, da lahko nadziramo, kaj Evropska unija počne. In ko smo razmišljali, o tem, kakšna bi naj bila izmenjava mnen z nacionalnim parlamentom, z nacionalnim parlamentom, smo menili, da se je dobro osredotočati na strateški okvir in akcijski načrt, kajti vse entitete Evropske unije morajo to izvajati. To pomeni, da morajo tudi države članice upoštevati, da se lahko strategija EU izvaja dobro. Le takrat, če se bodo tej strategiji eh, zavezali tudi države članice. In seveda ste vi tisti, ki morate vlade spomniti, da je potrebno poštevati strateški okvir in akcijski načrt. Ta svežen o človekovih pravicah, imamo tudi posebnega poslanca Stavrosa Lambrinidisa, strategijo in akcijski načrt, je zelo koristen, ko gledamo na vzven, na odnose s tretjimi državami izven EU v časih gospodarske krize je seveda Evropska unija v mednarodnih forumih tista, ki zagovarja človekove pravice in je se zelo proaktivna na teh forumih, da bi človekove pravice in demokracije dobili besedo, ki se jo zaslužijo. Strategija in akcijski načrt tudi jasno določa odgovornosti. In zato je dobro za nas v Evropskem parlamentu, da lahko vidimo, kako se razvija EEAS, ali sledijo načrtu, ali zaostajajo, tako da je to za nas dober instrument za nadzor tega, kar počnejo. Naprimer, akcijski načrt ima 36 ukrepov, ki so razdeljeni v 97 podrazdelkov. 51 od teh ukrepov je takih, da ima država članice odgovornost za izvajanje. To je torej še ena oblika zavez držav članic vaših vlad, čemu so se zavezale in lahko potem doma preverite, v kolikšni meri to dejansko izvajajo. V parlamentu prav tako pripravljamo letno poročilo o človekovih pravicah. Pri oblikovanju strategije glede tega letnega poročila pa si ogledamo tudi strategije Evropske unije in akcijski načrt in potem priporočamo in podamo priporočila za nadaljne izboljšave. Gospod Kukan, naš kolega je poročevalec in letno poročilo o človekovih pravicah bomo predstavili v parlamentu decembra vse to, o čemer bomo razpravljali danes, priporočila z vaše strani, bodo gotovo ustrezen prispevek za njegovo poročilo. Današnji sestanek smo razdelili na dva dela. V prvem delu se bomo osredotočali na strateški okvir in akcijski načrt Evropske unije. Poslušali bomo Stavrosa Lambrinidisa, posebnega poslanca za človeka pravice Evropske unije. Popovdne pa se bomo osredotočali na notranjo zunanjo koherenco um, politike človekovih pravic Evropske unije in gospod Engelbert Toerman, predsedoči delovne skupine sveta o človekovih pravicah, bo z nami in tudi strokovnjaki Evropske komisije, EAS, civilne družbe nacionalnih institucij za človekove pravice, pa tudi predstavnike sveta Evrope bomo imeli z nami. Tako da bomo imeli zelo veliko prispevkov eh, z različnih vidikov, kako bi lahko ukrepili izvajanje te strategije. Upam, da boste dejavno sodelovali v tej razpravi. Sedaj pa predajam besedo gospodu Lambrinidisu, da nam pove o svojem delu in več o strategiji. Hvala lepa, hvala lepa Barbara, hvala lepa Elmar. Iskrene čestitke za organizacijo tega pomembnega sestanka. Kot sta oba dejala, so človekove pravice, če naj bodo učinkovite po svetu, take, da potrebujejo partnerstvo tako notranje Evropske unije med vsemi institucijami in to je izziv sam po sebi, pa tudi partnerstvo med Evropsko Evropsko unijo in njenimi državami članicami. Parlamenti držav članic so v predlizbonskem času pogosto bili zanemarjeni, ko so bile sprejemane odločitve o temeljnih eh, svoboščinah in človekovih pravicah. Dan danes pa je vloga nacionalnih parlamentov, vaša vloga, vedno bolj pomembna. In zato je moje veliko zadovoljstvo in čas, da vam lahko spregovorim danes tukaj pred letom nije 27 držav članic, danes jih je 28, sprejelo strateško okvir za človekove pravice. To je zelo ambiciozen dokument, predajem, da ste ga prebrali. Če ga niste, vas pozivam, da ga. To je primer, kako lahko 27 držav članic dejansko eh, prekine s tabujem in doseže najvišji možni imenovalec, kar se tiče izvajanja politike, glede na to, kar se tradicionalno meni, da se lahko na tej ravni obnašamo na najmanjšem skupnem imenovalcu. Imamo tudi akcijski načrt 97 specifičnih ukrepov, kjer mora to veljati v vseh državah članicah, zato da bi strateški okvir bil učinkovit. Priznavamo, da čeprav je včasih težko pripraviti ambiciozen dokument, ta dokument ne pomeni nič, če se ne zavežemo včasih na najvižji možni ravni, celo tehnični, poleg politične, da to potem izvajamo. In končno imamo posebnega poslanca za človekove pravice, to sem sam, čast mi je, da sem bil imenovan na ta položaj. V interesu razprav, nimam veliko časa, bi namesto, da bi govoril na splošno o pomenu človekovih pravic, poskušal vam povedati, ali izpostaviti tri glavne izzive, ki so za EU najpomembnejši, po mojem mnenju, in za države članice pri um, zaščiti človekovih pravic po svetu. Sveda je ključnega pomena, da jih promoviramo. Če razmišljamo o konfliktih po svetu, pred dvema dnevoma sem bil o vse in sem govoril o politični implementaciji na sestanku, ki ga ima vsako leto za Rubika, veliko držav za vse Evrope. Um, varnost in človekove pravice v eni organizaciji. Zakaj? Zato, ker če si pogledate konflikte po svetu, boste videli, da je kršitev človekovih pravic običajno vir konflikta ali pa rešitev človekovih pravic pomeni tudi jedro rešitve konflikta ne gre samo za spodbujanje človekovih pravic in idealističnih pojmov zahodne demokracije. To je nujno potrebno za življenje ljudi in za stabilnost in varnost po svetu. Vseeno pa imamo veliko izzivov. Tri izzive bom omenil in nakratko o njih spregovoril. Prvi se naslavlja predvsej obsežno tukaj danes. To je izziv doslednosti. Kar se tiče izzivo notranje, zunanje doslednosti pri uporabi človekovih pravic, pa imamo še dva izziva. Zunanje, zunanje doslednostni izziv in notranji, notranji doslednostni izziv. Naj razložim. Notranja zunanja doslednost. To enostavno pomeni, da ko hodimo po svetu, jaz ali kdo drug in se pogovarja z državami in mednarodnimi organizacijami in zahteva, da se spoštuje človekove pravice, moramo pričakovati, da bo veliko teh držav spregovorilo o razmerah glede Romov v Evropski uniji, naprimer o rasizmu in ksenofobiji v veliko držav članicah Evropske unije in o ekonomskih in socialnih pravicah, kako smo jih zavarovali včasih gospodarske krize in tako dalje. To so izjemno pomembna in ustrezna vprašanja. Ko sem bil evropski poslanec, pred nekaj leti smo imeli posebni odbor, ki je pregledoval, ali so države članice v kakšni meri opravljale nezakonito pridržanje in mučenje na eh, zloglasnih letih cijen šlo za priznanje Evropske unije in Evropskega parlamenta, da nihče ni popoln. Tudi Evropska unija ne. In če želimo biti verodostojni na vzven, moramo zagotoviti, da smo verodostojni tudi znotraj Evropske unije. Ko pravim, da nihče ni popoln, pa me ne razumete napak. Ne mislim, da, ker ni nihče popoln, da smo vsi enako nepopolni po svetu. Ne, ne, to ni tako. Še prav posebno ponosen sem na način, kako Evropska unija skuša spregovoriti o temeljnih pravicah in človekovih pravicah in o časih kršitvah redeh. Imamo svobodne parlamente, kjer lahko ljudje svobodno govorijo, imamo svobodni tisk, nič se ne da pomesti pod preprogo s preiskovanimi novinarimi, nihče jih ne pretepa ali jih ne zapira. Imamo zelo dejavno civilno družbo, ki nobenemu uradniku na ravni EU ne pusti počivati in tudi, upam, ne na državni ravni. Imamo mehanizme, ki čeprav nismo vsi popolni, nam ne dovolijo, da bi naša nepopolnost se izpostavljala in širila drugot. pri notranji doslednosti države članice igrajo pomembno vlogo. Nekaj vprašanj sem omenil že prej, ksenofobija, rasistično nasilje, romsko vprašanje, tudi druga vprašanja. To niso vedno vse evropske vprašanja, včasih so to težave, ki se pojavijo v določeni državi članici, v določenih držav članicah bolj kot v drugih. Zato je izrednega pomena in pozivam vas, da kot poslanci nacionalnih parlamentov pazite na ta vprašanja. Ne samo zato, ker je to pomembno za vašo državo v kontekstu evropske družine, temveč tudi zato, ker je v vsakem teh primeru vsaka država članica ambasadorka evropskih in mednarodnih eh, človekovih človeških vrednot. Če najdemo potem tukaj šibek. Če je potem je to težava za vse. Potem pa še zunanja, zunanja doslednost. Kaj to pomeni? Ali mi kot Evropska unija enako obravnavamo vse kršitev človekovih pravic po svetu? Ali je kršitev države A takoj obsojena, tako kot tudi kršitev v državi B? Ali pa v nekaterih primerjih protežiramo eh, določene države. Če da, ali je to spodkopavanje naše veredostojnosti, ko govorimo o človekovih pravicah po svetu, mislim, da je jasno, da se ne odzivamo vedno enako pri vsaki kršitvi človekovih pravic po svetu. to ni vedno nojno rezultat zlobnega načrtovanja ali makevelističnega načrtovanja. Je pa to dejstvo in moramo razložiti, zakaj se to dogaja. V nekaterih primerjih gremo ta za državo, ki je bolj prijateljska, in ki, kjer se pojavlja kršitev človekovih pravic in tam potem lahko rečemo, da razlogi niso endemski za državo in da se morda tega vprašanja lahko lotimo bolj s tiho diplomacijo, ne z javno. Morda tudi menite, da kot EU nimate veliko pritiska na države, ki kršijo človekove pravice, da nimate posebnih ekonomskih odnosov z državo, morda določena država eh, ne skrbi prav za svojo mednarodno podobo in tako dalje. V drugih primerih pa naprimer, imate večjo vplivno državo, ker je sosedska država, imate politične, politične eh, in eh, druge instrumente, s katerimi lahko izvajate pritisk. Tako da moramo biti zelo previdni glede zunanje, zunanje doslednosti. Ne gre vedno za zelo vešč problem, moramo pa o tem govoriti. In končno, notranja, notranja doslednost oziroma nedoslednost to je nekaj popolnoma drugega. Tukaj se poraja vprašanje, ali vsi v Evropski uniji, Evropski parlament, Evropska komisija in različni komisarji, EAS, pa naj se gre za človekove pravice ali za tiste, ki se ukvarjajo z demokracijo, ali imamo vsi enako sporočilo, ko govorimo o določeni državi in človekovih pravicah, ali smo notranje dosledni pri naših sporočilih ali pa grem naprimer v določeno državo in izpostavim določene resne kršitve človekov pravic in potem sodelujem z državo, da bi izboljšali razmere, potem pa nek drug uradnik Evropske unije, naprimer za mednarodno trgovino ali predstavnik določenega odbora Evropskega parlamenta, odide v to državo in pravi, da, da, dobro, koristi o človekovih pravicah, to je bilo neprijetno, zdaj pa govorimo o poslu in pozabimo na človekove pravice. Veliko krat je to veliki ziv. Spet ne gre vedno za zelo vešč načrt in del mojega dela je, da bi poleg velikega uspeha strateškega okvira, ki pravi, da moramo človekove pravice v EU zagovarjati posod, trgovinske politike, okoljske politike, protiteroristične politike in kjerkoli drugje da bi nam to uspelo, pa moramo spremeniti razmišljanje tudi v EU. To ni enostavno. Nakvarjajo se vsi že od nekde s človekovimi pravicami in tak proces je tudi pomemben. Ali smo notranje, notranjo dosledni, kar se tiče sodelovanja z drugimi eh, multilateralnimi organizacijami Svete Evrope, vse sem, da ste danes tukaj, združenimi narodi, regionalnimi organi za človekove pravice ali skušamo z njimi sodelovati zato, da ne bomo zgledali, kot da smo EU in da smo boljši od drugih in da imamo čarobno rešitev za vse ali skušamo sodelovati in se soočiti specifičnimi težavami na področju človekovih pravic. Seveda pa to ne pomeni, da moramo vedno biti enakega mnenja. V nekaterih primerih Eh, mora kdo biti bolj glasen. V drugih moramo biti bolj tihi, moramo izvajati tiho diplomacijo. Včasih moramo posodovati v mednarodnih organizacijah. Nekdo, ki ima več verodostojnosti kot jaz sam, mi pa lahko posodujemo kje druge. Seveda pa to ne pomeni, da imamo vedno enako starišče. Moramo pa seveda imeti enake vrednote in moramo zagovarjati enake cilje. Če se to ne zgodi, potem imamo notranje, notranjo nedoslednost torej ta doslednost, to je prvi izjiv, drugi. Ta je zelo velik, kaj ti konc koncev imamo pravka s tem, ali človekove pravice lahko zagovarjamo učinkovito po svetu in da se to zgodi, morajo ljudje prevzeti odgovornost v katerikoli državi na terenu samem. EU lahko nekoliko pritisne na vse skupaj, konec koncev pa je dolgoročno odvisen od odgovornosti države same. Kaj to pomeni? Notranja odgovornost, civilna družba. Civilna družba po svetu dan danes je napadena. In to eh, zelo na odprt način, ko aretirajo, nadlegujejo ljudi, celo jih ubijajo, pa tudi bolj subtilno, ko jim omejujejo sredstva za delo, ko naprimer trgovci ali kdorkoli že onemogočajo upravljanje dela civilne družbe, ko se organizacije civilne družbe ne morejo registrirati in tako dalje. Prostor civilne družbe mora opredeliti Evropska unija in države članice. Tukaj moramo imeti celovit pristop. Imeti moramo politično podporo, Tako da kadarkoli, ko smo v določeni državi, se moramo sestati s predstavniki civilne družbe v tej državi, če je možno in če to ni navarno za njih. Se moramo z njimi sestati javno, jasno povedati, da se sestajamo. Sodelovati moramo in to pogosto počnemo zelo učinkovito. Mi, to pravim Evropske unije in države članice, ko se sestajamo z varohi človekovih pravic delegacija Evropske unije ne more tega storiti sama. Nihče eh, iz vaših veleposlaništv ne more tega storiti sam. Če pa sodeluje, smo lahko navzoči vsak dan in lahko zagotovimo, da bodo vedeli, da vse skupaj spremljamo. Zagotoviti moramo sredstva in gradnjo zmogljivosti. To je običajno še pomembnejše kot sredstva. Biti moramo na njihovi strani. Spoštovani prijatelji, nevladna organizacija, civilna družba tudi v naših državah so lahko prijazni, če si tega želijo. Ni jim pa potrebno biti. Vloga civilne družbe ni, da je prijazna, ampak njena vloga, da nadzoruje civilno družbo, kršitve človekovih pravic in da obvešča ljudi o njihovih pravicah, da jim nudi tudi zaščito, da spodbuja zakonodajo upriti človekovim pravicam, kot se jim to zdi prav. To seveda ne pomeni, da ima vsaka vlada obvezo, da sprejme vse, kar jim civilna družba pove. Pomeni pa, da mora vsaka vlada absolutno upoštevati dejstvo, da mora civilna družba imeti možnost svobodno delovati in izražati svoje mnenje. Države članice igrajo velikansko vlogo če vaši ministri in vaši veleposlaniki se ne sestavljajo s civilno družbo CEO, če jo ignorirajo, potem imamo težavo. In še končni izziv, potem pa bom zaključil. Tukaj gre za drugačen izziv. Hočeš, da preneham? Še tri minute, štiri. Ne, ne, kar kar nadaljujete, pravi Brok. Torej, tretji izziv. Tukaj ne gre za notranjo razpravo, kot je bilo pri doslednosti, tudi ne gre za notranji izjiv po državah članicah, kot je civilna družba, tukaj gre za temeljni izjiv, ki zajema vse človekove pravice po vsem svetu. Tukaj gre za napad na univerzalnost človekovih pravic, ki jo vidimo na veliko področjih in veliko primerjih po svetu. Vedno več od tega in vedno bolj sofisticirano je. Glavni argument je, da človekove pravice, kot so bile silene svetu pred nekaj desetletji, da je to zahodni konstrukt. Zato, da bi lahko sprejeli v moji ali vaši družbi, morajo postati kulturno sprejemljive za določeno družbo. In to lahko nekaj časa traja, kajti imamo tradicionalne vrednote, ki jih je potrebno spoštovati, imamo religiozne vrednote, ki jih je potrebno spoštovati, pa družinske, ki so drugačne od teh univerzalnih, globalnih človekovih pravic. Če bi ta argument prevladal in sodelovanju z državno članicami Evropske unije smo veliko krat uspešni, ko se borimo proti kršitev človekovih pravic proti ženskam, naprimer. Letos marca je veliko držav skušalo preprečiti sklepe v New Yorku, da bi obsodili nasilje proti ženskam in so želeli vključiti vrednote eh, na družinskem področju. Pa smo zmagali. To je eh, stalen boj. Vse države članice, vsak poslanec po vsem svetu se mora pridružiti tej bitki. In mislim, da človekove pravice nikoli niso bile boj med verospovedmi, eh, med kulturami, med državami. Človekove pravice so vedno bile univerzalni jezik nemočnih, pa v katerikoli državi že, v katerikoli religiji, etniji proti relativizmu močnih in nikoli ne boste slišali žrtve, ker šitve človekove pravice naj ne posredujemo v njegovem imenu, ker človekove pravice niso univerzalne. Skoraj vedno pa boste slišali močne vlado, ktorkoli že, ki bodo rekli, da nimate pravice posredovati, ker gre za tradicionalne vrednote. Ženska, ki jo pretrpe mož, nekje po svetu ali v Evropski uniji, ne bo dejala, da naj je ne branimo, ker eh, človeka pritice niso univerzalne, ona je nemočna. Mož, tisti, ki ima moč, pa bo dejal, moje tradicionalne družinske vrednote dovoljuje, da to storim. Človekove pravice so univerzalno sredstvo nemočnih, da se branijo pred močnimi. To niso zahodne usiljene vrednote. Proti kolonializem, proti rasizem, nekaj največjih gibanj po svetu, v zadnjih desetletjih so bila gibanja proti Zahodu. In to so bila gibanja, ki so bila navdihnjena z enakim jezikom človekovih pravic, temeljnih svoboščin, da tisti, ki kršijo človekove pravice danes, menijo, da so to težave na področju človekovih pravic. Hvala lepa, prijatelji, da ste tukaj. Hvala za vašo pozornost in veselim se izredno zanimive razprave. Hvala lepa. Hvala lepa, Stavros Lambrinidis, za odličen in zelo strasten nagovor. Tako, zdaj pa odpiram razpravo za poslance iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta. Prosile bi vas, če nam lahko samo nakažete, da želite besedo in eh, dvignete roko oziroma napis z imenom. Morda potrebujete še nekaj časa, da se prepričate, da želite besedo, ampak vas spodbujam k temu, da sodelujete v razpravi. No, medtem ko se stavljamo seznam govornikov, pa besedo predajam veleposlaniku Freusensu iz eh, Sveta Evrope. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je gospod Elvan Prok, predsednik odbora za zunanje zadeve, podal zelo pomemben pogled eh, in sicer nekakšno primerjavo oziroma povezavo med realpolitiko in človekovimi pravicami. Zgodovina nas uči, da prave varnosti nikoli ni brez eh, doslednjega spoštovanja človekovih pravic. In včasih ljudje skušajo ustvarjati protislovja med eh, obima tema pojmama. Ampak, ko prihaja do težav s človekovimi pravicami, prihaja sočasno tudi do nekakšnega občutka nelagodja v mednarodnih krogih. In to je nekaj, čemu smo priča tudi danes. In zato se mi zdi zelo eh, pomembno, da so predstavniki ljudi v parlamentih tudi vključeni v te razprave, da se ukvarjajo s temi vprašanji. In zelo me veseli ta pobuda, na podlagi katere ste sklicali današnji sestanek. Glede na to, da danes obravnavamo to problematiko pred Evropskim parlamentom, bi vas rad opozoril na resolucijo, ki jo je sprejela parlamentarna skupščina Sveta Evrope jeseni lani po sprejetju strategije in akcijskega načrta za človekove pravice Evropske unije. V tej eh, strategiji oziroma v tej izjavi je Svet Evrope izrazil veliko podporo tej strategiji Evropske unije in še posebej smo izpostavili ključni prispevek nacionalnih parlamentov. In zato med nami tudi pozdravljam toliko predstavnikov nacionalnih parlamentov. Sveda so odnosi med svetom Evrope in Evropsko unijo na področju človekovih eh, pravic, kot je eh, upravičeno dejal visoki eh, predstavnik za človekove pravice Stavros Lambrinis, zelo tesni od podpisa memoranduma med EU in svetom Evrope. Leta 2007 je prišlo do številnih pozitivnih premikov. To je bil konec koncev tudi izredni cilj eh, generalnega sekretarja Jaglanda in pa evropskih institucij. Eh, smo v tesnih stikih na najvišji ravni. Jagland in Barroso se bosta ta teden sestala v New Yorku, tudi prihodnji teden v Bruslju. To je le en primer tega. Nove pobude, ki ste jih obrali eh, vi, pa po našem mnenju predstavljajo odraz nekakšne više ravni sodelovanja med institucijami pri zasledovanju naših eh, konkretnih ciljev. In z vašim dovoljenjem, gospod predsedujoče, bi omenil tri takšne primere sodelovanja. Kot prvo, Evropska unija je izkazala vse večji interes in tudi podporo ratifikaciji pomembnih konvencij sveta Evrope, tako strani držav članic, kakor tudi strani drugih tretjih držav, v katerih Evropska unija sodeluje v zunanje politiki. Prav tako je izkazala eh, pripravljenost izvajati svojo strategijo v kontekstu zavezojočih dokumentov. Tu gre za Budimpeščansko konvencijo o kibernetskem kriminalu, potem konvencija o boju proti nasilju nad eh, ženskami in eh, nasilju. Na Eh, v družini, to je tako imenovana Istanbulska konvencija, potem tudi konvencija o preprečevanju eh, spolnih zlorab otrok, tako imenovana konvencija iz Lanzarotja in pa konvencija o boju proti trgovini z ljudmi. S promocijo čim širše ratifikacije teh inštrumentov, eh, tudi s pomočjo dela, ki ga izvaja Stavros Tamprinidis, Evropska unija prispeva k vzpostavitvi enotnega okvira za resnično pionirski zakonodajni inštrument, ki bo spodbujal še nadaljno spoštovanje človekovih pravic v Evropi in svetu. Potem je tudi pristop Evropske unije k Evropski, Evropski konvenciji o človekovih pravicah. To je nekaj, kar Evropski parlament zagovarja zelo izrazito, tudi nacionalni parlamenti in to je tudi eh, jasen znak zavezanosti Evropske unije človekovim pravicam, tudi preko svojih meja. Ko bo Evropska unija pristopila k tej konvenciji, bo vsak akt Evropske unije moral spoštovati določila o človekovih pravicah konvencije o človekovih pravicah. E, prav tako bo vsak takšen akt podvršen obravnavi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasburu. Še tretji primer. Za vse države kandidatke e, za članstvo v EU so zaveze, ki so jih sprejeli v svetu Evrope, pomemben menik tudi v poročilih o napredku Evropske komisije. Prav tako prihajajo do pogostega sodelovanja med Evropsko unijo in specializiranimi organi, kot eh, naprimer Beneška eh, komisija Sveta Evrope, eh, Greko, kar zadeva korupcijo in pa se peš, ko gre za učinkovitost pravosodja in podobno. Prav tako vidimo vse večjo vključenost Evropske unije v delo organov Svete Evrope z tudi neformalnimi eh, izmenjavami mnen in tu smo priča številnim zelo koristnim eh, napredkom v številnih državah. To je nedvomno tudi posteljica dela eh, posebnega predstavnika EU za človekove pravice Stavra Salamrindisa, ki ga vsekakor zelo podpiram in spoštujem pri njegovem delu usmerjenem v to, da je glas Evropske unije pri izvajanju svojega dela v svetu in eh, veseli nas njegova zavezanost temu delovanju. Prav tako nas veseli tesnejše sodelovanje z specializiranimi organi Sveta Evrope. To bi lahko bilo tudi v veliko pomoč pri podpori novim pobudam Evropske unije za boljše spremljanje izvajanja zakonodaje in spoštovanja temeljih eh, vrednot v Evropske unije. Svet Evrope zelo tesno spremlja tudi izvajanje vsebine pisma štirih predsednikov vlad, predsedniku Barozu in tudi odgovor, ki ga je predsednik Barozu vključil v nedavni govor o stanju v Uniji. Naj tudi obvestim eh, občinstvo, da je generalni sekretar Jagland prejšnji teden v Strasburgu eh, sprejel tudi poslance v Evropskem parlamentu gospodarja Mišela, ki je poročevalec eh, odbora za pravne zadeve o tej pobudi EU. Generalni sekretar Jagland je podporil vsa prezdevanja za krepitev eh, sposobnosti Evropske unije za spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava eh, znotraj svojih meja in tudi zunaj svojih meja. Prav tako je povdaril, da je pomembno, da se izognemo nevarnosti podvajanja. Sistem razvijanja kazalnikov, eh, spremljanja že obstaja v svetu Evrope, kot veste, generalni sekretar je zato predlagal da vsakršen mora biti prihodnji mehanizem Evropske unije, mora upoštevati tudi obstoječe organe za spremljanje v svetu Evrope, ki je konec konca organ, katerega članice so že vse članice Evropske unije. Ti organi delujejo na podlagi mednarodno pravnih aktov, ki so enako zavezujoči za vse evropske države in predstavljajo podlago za nepolitično ocenjevanje, eh, vrednotenje. Eh, Eh, priporočila in tudi pomoč pri odpravi težav, čemu smo bili priča že mnogokrat. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobi gospod Horegui Antondo iz Španskega kongresa. Izvolite. Hvala lepa. E, tako je, tu sem v imenu Evropske, španskega parlamenta in eh, Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za sklic današnjega sestanka. Čestitke tudi Stavr Sulamirinidisu za to, da se je vključil v to delo. Rad bi dodal še en cilj, ki bi ga lahko dodali temu strateškemu načrtu za človekove pravice in sicer je to povezano z enim od ključnih akterjev v našem življenju, Tu ne gre le za vlade, za civilno družbo, ki so vključene v to področje spoštovanja človekovih pravic. Ne, tu je še en akter, ki igra pomembno vlogo v globalnem eh, svetu, v globaliziranem gospodarstvu. In sicer gre za podjetja, za korporacije, za gospodarstvo. Torej. Vedno bolj smo priča temu, da podjetja delujejo širom sveta v vseh še tako oddaljenih koncih sveta in tam prihaja do kršitev človekovih pravic ali do recimo temu vprašljivega vedenja. In to je lahko nekaj, kar eh, sodi v družbe ekonomski kontekst Evropske unije ali pač ne, ampak v vsakem primeru gre za pomemben element spoštovanja človekovih pravic strani eh, korporacije in to velja za številne države širom sveta. Stavros, zelo sem bil presenečen, da ne obravnavamo glavnih načel človekovih prvic. Vsi nam reč vemo, da imajo OZN odlično urodje za uveljavljanje človekovih prvic, čeprav tega nihče nikako ne pozna. No, to temelji na treh načelih, ki vključujejo vlade, eh, korporacije in pa pravosodje v vseh državah sveta. Namen je ta, da se torej zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in da se eh, tudi mm, ustrezno obsodi kršitve človekovih pravic. Govorimo torej o rudarskih podjetjih, o ladjarskih podjetjih in tako naprej. Številna ta podjetja imajo vedno več težav z vprašanjem človekovih pravic in zadeva na ravni OZN resnično dobro deluje. Ideja je, da naj bi pripravili nekakšen univerzalni kodeks za človekove pravice v gospodarstvu. Kot je stav razdajal, človekove pravice morajo postati univerzalni standard, ki velja povsod po svetu ne glede na tradicije, ne glede na pravni red ali zakonodajo v neki državi. In če podjetje tega ne bo spoštovalo, eh, jih eh, to lahko seveda tudi stane. Rad bi vas opozoril naprimer na problem tekstilnih eh, tovarn v Bangladešu. To je problem, ki se je pokazal pred par meseci če bi evropska in ameriška podjetja, ki poslujejo tam s podjetji, kjer je, ne vem, 1500 ljudi eh, umrlo v nesrečah in tako naprej, če bi ta podjetja privedli pred sodišče v Londonu ali v Madridu zaradi eh, svojih dejanj, bi bilo to bistveno drugače. Kajte gre za kršitve človekovih pravic in če bi jih na, pred nacionalnimi sodišči lahko tožili zaradi takšnih praks, potem mislim, da bi naredili res eh, izjemen kvalitativni preskok na tem področju. Torej, eh, moj prispevek, prispevek španskega parlamenta, ki je sprejel le pred nekaj meseci tudi poročilo na tem področju, je, da potrebujemo sistematično implementacijo eh, pravil na področju človekovih pravic. V Španiji smo to že storili, imamo nacionalni načrt, Eh, številne naše države partnerice imajo tudi podoben pristop, imamo tudi načrt eh, Evropske unije. Tako da moje vprašanje je, zakaj načel OZN ne uporabimo kot eh, inspiracijo, kot navdih za to, kar počnemo. To je zelo pomembno, predvsem za evropska podjetja, kajti ta morajo spoštovati človekove pravice, ko poslujejo izven Evropske unije, kajti na ta način bomo mi kot eh, evropejci imeli jasnejšo identiteto, to bi bolje pokazalo, kaj smo in kaj želimo biti. Hvala. Hvala lepa. Naj vam samo zagotovim, da smo tu v parlamentu imeli že dve poročili o povezavi med gospodarstvom in človekovimi pravicami. Dejstvo je, da imamo zelo pogosto razprave o tem, kako okrepiti priporočila OZN, kajti zdi se, da je problem potem ta, da številni, eh, številni ta priporočila niso zavezojoča. Prav tako mislim, da kar zadeva korupcijo, je pomembno, da se vključijo v razpravo tudi podjetja. Še dva govornika strani parlamenta, potem pa bomo besedo predali Evropski službi za zunanje delovanje in tudi nevladnim organizacijam. Iz Evropskega parlamenta besedo dobi gospod Donskis, ki prihaja iz Litve. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, lahko samo pozdravim številne izjave Stavresa Abrinidisa in tudi res pozdravljam njegove eh, delo. Mislim, da je zelo eh, natančen, zelo tudi odmerjen pri svojem nagovoru in to je tudi zelo dragocen prispevek naše razprave. Kot prvo pozdravljam vaš holističen, celovit pristop, celosten pristop in tudi vaš eh, poudarek temu, da so človekove pravice zelo pomembne za večanje stabilnosti v svetu. Namesto, da se lotevamo človekovih pravic iz nekega romantičnega, idealističnega vidika, mislim, da se moramo tega lotevati iz drugega vidika. Zelo me je tudi veselil vaš podarek, ki ste ga dali civilni družbi, nevladnim organizacijam. In predvsem bi vas rad opozoril na razlikovanje med resničnimi, pravimi nevladnimi organizacijami, ki spremljajo razmerje na področju človekovih pravic v eh, svojih državah in širom sveta in eh, tiste nevladne organizacije, ki so nekako udomačene strani režimov, ki eh, redno kršijo človekove pravice. To se dogaja v številnih državah, tudi v tako imenih strateških partnericah EU. Tam imajo svoje hišne nevladne organizacije in potem seveda skušajo razlikovati med eh, tema dvema kategorijama. Skušajo se izogibati tistim, ki niso najbolj prijetne, uh, in eh, tistimi nevladnimi organizacijami, ki se nekako dobrikajo v režimu. Tako da mislim, da je pomembno, da smo kar se da eh, verni temu stališču, da moramo eh, zagovarjati in ščititi zagovornike človekovih pravic in borce za človekove pravice širom sveta. Odgovorni smo za njih. Mislim, da moramo mm, te ljudi spoštovati. Eh, in jim seveda namenjati prijazne besede, ampak ne le to. Pomembno je, da jih tudi branimo. Eh, ruski, kitajski disidenti so ključni za to politično substanco našega sveta in zato je ključnega pomena, da jih ščitimo. Prav tako menim, da potrebujemo več eh, sodelovanja z centri PEN in z drugimi javnimi in ustvarjalnimi organizacijami, ki se borijo za človekove pravice. Mislim, da bi bilo dobro, da bolje sodelujemo tudi z. Uh, pisniki in pisatelji, ki so nekako naši naravni zavezniki. No in na zadnje naj še povem, da se mi zdi zelo pomembno, da vedno znova ponavljamo, da politika z področja človekovih pravic ni neko dovoljenje za selektiven pristop do držav glede kršitev človekovih pravic, kajti Eh, številne države, tudi tiste najbolj demokratične, kršijo človekove pravice. Prav tako to ne sme biti orodje za napad na tiste države, ki so nam iz tega ravnega razloga ne ljube. Tako da mislim, da je pomembno, da se zaverimo, da gre za univerzalni jezik, ki nam omogoča, da osramotimo tiste države, tiste eh, režime, eh, ki si sicer želijo mednarodnega priznanja in prestiža, ne želijo pa spoštovati človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Donskis. Naslednja gospa Kristina Di Pietro iz italijanskega senata. Thank you. Next one, and then Anakovic. Yeah. So, please, scusi. Okay. Sì. Eh, grazie, signora Presidente. Hvala, gospa predsednica, spoštovani kolegi. V veliko čast mi je, da sem lahko tukaj in da se lahko z vami pogovarjamo o tako pomembnih temah temah, ki jih državljani in nacionalni parlamenti te unije vedno bolj smatrajo za zelo pomembne zadeve. Gibanje petih zvezdic znotraj našega senata meni, da mora Evropski parlament ostati v prvi bojni črti, ko gre za zagovarjanje pravic državljanov. Zato smo z velikim zadovoljstvom spremljali proces leta 2012 skozi katerega je Evropska unija sprejela svežen o človekovih pravicah. Videli smo, da se je to zgodilo ne glede na globalno finančno in gospodarsko krizo. Prav tako smo videli tudi, da ni bilo dovolj inštrumentov za to, da bi odpravili ta razkol med državljani in inštitucijami. Potrebujemo scenarij za to, da bomo prišli do konkretnega izvajanja strateškega okvira Evropske unije, pri čemer bi stran, sledili smernicam načrta za uresničevanje človekovih pravic. Ne glede na izzive in težave, s katerimi mm, trenutno opravka Evropska unija, po našem mnenju je načela treba pretvoriti v konkretne dejanja, Sicer tvegamo, da bomo kljub dobrim namenom ostali zgolj pri nekem intelektualnem prizadevanju. Vedeti moramo, da izven Evropske unije je prizadetih ogromno tako imenovanih ranljivih skupin, zato moramo biti čim bolj pragmatični. Zagotovim vam lahko, da v skladu s tem, kar predlaga akcijski načrt, ki poziva države članice naj razvijajo svoj nacionalni načrt, za izvajanje človekovih pravic in smernic Združenih narodov, bo gibanje petih zvezdic naredilo vse, kar je v njegovi moči, zato, da bo italijanska vlada dejansko storila to, kar predvideva omenjeni načrt in pripravila nacionalni akcijski načrt, pri tem pa sledila lepemu zgledu Združenega kraljestva. Hvala lepa. Hvala lepa mislim, da je tudi prav, da ste nas eh, spomnili, da je britanski parlament eh, praktično edini nacionalni parlament, ki ima akcijski načrt za področje človekovih pravic v gospodarstvu. Tako, zdaj pa na zadnje besedo predam še Ani Gomeš, ki pa je ne vidim tule med nami, tako da morda ji bom besedo dala potem kasneje. No, uh, kot eh, verjetno tudi vi na nacionalni ravni, imamo tudi mi v Evropskem parlamentu pogosto stike z organizacijami iz področja človekovih pravic, tako da mislim, da bi bilo koristno eh, prisluhniti tudi dvema predstavnikoma nevladnih organizacij iz eh, Brusla, najprej Lotte Leich iz organizacije Human Rights Watch. Hvala lepa. Hvala tudi za to, da ste nam dali priložnost, da spregovorimo pred tem zelo pomembnim. zborom. E, želimo si še več takšnih možnosti za stolovanje in za iskanje še boljših načinov za promocijo človekovih pravic širom sveta. Popolnoma se e, lahko strinjam s tem, kar je dejal posebni predstavnik Evropske unije za človekove pravice Stavros Lambrinidis. Mislim, da nas je zelo smiselno opozoril na to, da je ta svežen dejansko rezultat, kolektivnih prizadevanj, prizadevanj, ki ne bi obrodila eh, sadov brez eh, resničnega eh, angažmaja tega parlamenta, parlamentov držav članic, eh, evropskih vlad, službe za zunanje delovanje in civilne družbe. Eh, številni koščki so se sestavljali na različnih koncih dolgo časa, ampak še da ko smo se skupaj nekako sestavili skupaj, eh, eh, smo dobili ta rezultat, ki ga imamo od lani. No in eh, jasno je, in tudi na to nas je stav razpomnil, naslednji korak je tisti, ki je težak. In zdaj je prišel čas za implementacijo in brez eh, nekakšnega skupnega napora strani Evropske unije in držav članic eh, na ravni implementacije ne bomo tako uspešni, kot bi si želeli ali kot bi morali biti. Naj dam nekaj konkretnih, zelo konkretnih primerov tega, kar bi mi menili, da lahko postorimo skupaj. Ne bom zdaj teh pet minut govorila o vseh prelepih načelih in ne vem, če o čem vse, ampak o nečem zelo konkretnem. Tu v tem zboru, v Evropskem parlamentu, ste že sprejeli eh, več zelo eh, celostnih, eh, jasnih, močnih resolucij, ki jih Evropski parlament seveda ne more še nadalje izvajati brez pomoči nacionalnih parlamentov. Ta strateški okvir in pa svežno človekovih pravicah med drugim omenjata tudi, da naj bi Evropska unija izboljševala spoštovanje človekovih pravic in da bo uh, eh, stala ob strani tistim, ki zagovarjajo človekove pravice, tudi ko gre za strateške partnerje. No in to bo tisti preizkus tega, v kolikšni meri Evropska unija in vlade Evropske unije spoštujejo in eh, ščitijo zagovornike človekovih pravic in eh, ali bodo dejansko ukrepale, ko, bodo, ko bo prišlo do kršitev človekovih pravic eh, na kitajskem ali v Rusiji. Gre za dve najpomembnejši strateški partnerici, pa tudi za dve pomembni kršiteljici človekovih pravic. Problem je v tem, kot je dejal Stavros, da še niso stvari zastavljene tako, da bi vsi govorili v en glas. To še posebej velja Eh, za države članice, za institucionalne delovanje in vlade držav članic. Torej, kaj storiti? To je področje, kjer je Evropski parlament že izrazil poziv k ukrepanju pred letom eh, dni in tudi v številnih drugih resolucijah. In eh, res vas pozivamo k temu, da še pred koncem letošnjega leta dobimo zelo jasne sklepe sveta za zunanje zadeve, kar zadeva jaz, jasno sporočilo in tudi neko kolektivno strategijo glede eh, podpore zagovornikom človekovih pravic na Kitajskem in v Rusiji. In to sporočilo, kot eh, ga bo izrazil svet zunanje zadeve Evropske unije, torej vsi zunanje ministri držav članic EU, bo nekakšna, skup, bo nekakšna skupna podlaga, ne neka skupna zgornja meja, ampak skupna podlaga Ne, da nihče ne more storiti več, ampak da nihče ne sme storiti manj. Torej, da nihče ne bo mogel odpotovati v Rusijo ali eh, na Kitajsko, ne da bi podal to jasno kolektivno sporočilo. Prav tako je pomembno, da smo vsi s tem lahko na boljšem, vsi smo lahko močnejši, kajti nihče sam takšnih sporočil ni sposoben. Če se vsi lahko zanašamo na to, da je to sporočilo, ki je sporočilo nas vseh, tako javno kot zasebno, in če je to jasno sestavni kolik, del kolektivnega sporočila, potem tudi male države lahko to storijo za ustrezno podporo. In tudi partner direkcije kot sta Rusija in uh, Kitajska ne morata kar tako uh, poseči po manjših članicah Evropske unije, saj se, bo, se boste imeli ustrezno zaščito. Pomembno je, da je to jasno kolektivno sporočilo, ki ga bodo uh, Eh, zagovarjali in zastopali vsi. In tega ne bomo uspeli doseči, če ne bo prišlo do eh, tega, da se resnično samo vključijo tudi nacionalni parlamenti. Tako da upam, da boste na koncu lahko sprejeli nekakšno resolucijo, da vi kot parlamentarci, kot eh, izvoljeni predstavniki ljudstva lahko storite skupaj. No, sočasno mislim, da je to možno storiti tudi za države, kjer imamo res besedo in kjer lahko kaj storimo, zato da se stvari spremenijo. Ena takšna država je Bahrajn. Bahrajn je ena tistih držav, ki nikakor ni eh, z arabsko pomladjo eh, zdaj prišla na bolje. In eh, zato čaka mm, dolga, boleče pot. Kajti v Bahrajnu so tisti, ki so šli na ulice, miroljubno zahtevali svoje pravice in tudi uh, besedo pri odločanju o svoje prihodnosti in vsi ti so plačali zelo visoko ceno in so zdaj za rešetkami. In trije izmed teh oseb, tri izmed teh oseb so državljani EU in eh, Abdelhadi Al-Kawajdža je danski državljan, tudi torej njegova hči je v zaporu. In zahtevati morate, in to skupaj, kolektivno, da se te ljudi, ki so miroljubno zagovarjali vrednote in pravice, ki jih zagovarjamo tudi mi, ne bodo več zaprti v Bahrajnu. In eh, morate najti nek kolektiven način, kako zagotoviti svobodo državljanov EU, ki danes v Bahrajnu plačujejo zelo visoko ceno. Dva sta obsojena na doživljenski zapor, to niso neke eh, kratke zaporne. Eh, kazni. Še vedno nimamo jasnega sporočila strani Evropske unije, eh, torej strani Evropske službe za znanje delovanje, da bi Bahrajn karkoli spremenil. Prav tako nimamo jasnega sporočila, kolektivnega sporočila držav članic EU, eh, s katerim bi jasno pokazali, da ti posamezniki ne bi smeli biti zaprti, da jih je treba izpustiti in da morajo biti to tisti ljudje, s katerimi mora vlada v Bahrajnu začeti dialog. Torej, če zaključim, še zadnja pripomba in to bi rada povedala zdaj, ker ne vem, ali bom imela še priložnost, da spregovorim. Nekako splošno nezadovoljstvo vlada v Evropi o glede demokratičnega deficita v Evropski uniji, da se evropskim državljanom samo nekako sporoči, kakšne odločitve so bile sprejete in na področju znanih zadev se odločitve in politike opredeljujejo strani držav eh, članic na pobudo službe za znanje delovanje. No in ena zadeva, ki jih mi, državljani Evrope in tudi civilna družba, še nikoli nismo videli, je, kako poteka razprava med našimi znanimi ministri. To je res izredno. Temu še nikoli nismo bili priča v Evropi in eh, prosili bi vas, da se zagotovi vsaj nekakšna letna razprava o človekovih pravicah in da se to odvija pred kamerami, da lahko slišimo, kaj naši zunanji ministri pravijo, kakšne so njihove namere in kakšne so njihove zaveze. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bom nekoliko bolj stroga s časom, kaj ti radi bi tudi na koncu dali besedo še Stavrusu. Eh, ja, beseda najprej, da bi Vincent iz skupine Frontline Defenders izvolite. Vem, če, <clears throat> so I come from a, um, less known organization. Prihajam iz manj znane organizacije, gre za mednarodno fundacijo zagovornikov človekovih pravic in iranskega soprejemnika Saharove nagrade smo povabili. Popolnoma se strinjam z gospodom Tomskisom, da mora Evropska unija ostati na strani zagovornikov civilne družbe in človekovih pravic. Namreč to so pravi šampioni, ki svoje življenje pravzaprav postavljajo na črto. In samo tri akcijske točke imamo ki so namenjene zlasti zagovornikom človekovim pravic, gre pa nedvomno za horizontalno vprašanje. Popolnoma se strinjam tudi z gospodom Brokom, ki je v svojem uvodnem nagovoru dejal, da gre za deljeno odgovornost. Akcijski načrt ni samo stvar, s katerimi se ne ukvarja ES. To je nekaj, s čimer se morajo ukvarjati tudi ministri in njihova predstavništva. Zato mislim, da mora tudi Evropski parlament odigrati svojo vlogo in pritisniti za to, da se tu naredi več. Na voljo pa imate že orodja, parlamentarna vprašanja, resolucije, vključno z nujnimi resolucijami, dopisi veleposlaništvom, medparlamentarna srečanja, kjer lahko svojimi sogovorniki sprožate vprašanja, možnosti srečevanj z neodvisnimi zagovorniki človekovih pravic, sodelovanje z nevladnimi organizacijami na lokalni in mednarodni ravni, vključno z srečanji za zagovorniki, ko pridejo v vaše prestolnice in v Brusel. Pa tudi v kontekstu strateškega partnerstva in sporazumov podpisanih z državami obstaja možnost. Imam pa še sedem predlogov oziroma priporočil, pri čemer bom poskusil biti čim bolj praktičen. Mislim, da imamo sedaj po Lizbonski pogodbi tendenco Na veleposlaništvih, da reče, delegacije so tiste, ki poskrbijo za zagovornike in za človekove pravice. Večina uradnikov za zveze, ki so pravzaprav kontaktne točke v dani državi, večina jih ima sedaj svoj sedež v delegacijah EU, kar je dobro in slabo. Slabo je zato, ker bi po mojem mnenju vlade morali prisiliti, da imenujajo svoje fokusne točke in da se potegujejo za položaj uradnika za zvezo. Ne gre samo za delitev bremena, pač pa tudi odgovornosti. Drugič, razmisliti bi morali, da bi sprejeli konkretno revolucijo za obrambo zagovornikov za človekove pravice. Vem, da se je to dogajalo v Nemčiji, nedavno tudi v Belgiji. Poskrbiti je treba, da rezi v proračunu ne bodo prizadeli, prizadevan za obrambo zagovornikov človekovih pravic potem morali bi razviti pobude za twinning tako, da bomo lahko hitro ukrepali, kadar je kak zagovornik prizadet. To bi lahko naredili z pilotnim programom EPA in nacionalnih parlamentov. Prav tako morali bi razmišljati o razvoju mreže zato, da bi lahko pomagali zagovornikom človekovih pravic, torej ne samo skozi pobudo twinninga, in to bi lahko naredili tudi o pomoči nevladnih organizacij. Šestič. Priporočilo je tudi, da bi v Bruslju organizirali letni dogodek, kjer bi lahko sodelovali zagovorniki človekovih pravic od vse pa vsod. Ta dogodek pa ne sme biti dogodek podeljevanja nagrade Saharov in lahko bi ob koncu sprejeli tudi skupno resolucijo in predvideli skupne dejavnosti, s katerimi bi se odzvali na zahteve zagovornikov, recimo v obliki usposabljanj. In ne nazadnje, razmišljati je treba izven okvirov in uporabiti bi morali tudi družbena omrežja, sodelovati z mediji, mediji iz tretjih držav, zato da bo javno mnenje v teh državah lahko prisluhnilo vašim stališčem. Vse to bo legitimiziralo delo zagovornikov človekovih pravic. Če povzamem, mi, zagovorniki na prvi bojni črti, smo objavili priročnik o tem, kaj pričakujemo od Evropske unije, nacionalnih parlamentov oziroma posameznih držav. To so tudi nasveti za zagovornike, kako se pogovarjati z vami, kako pristopiti. Hvala lepa in hvala za vaše podrobna priporočila glede zagovornikov človekovih pravic. Rada bi tudi pozdravila delegacijo iz parlamenta v Mjanmaru, ki spremlja našo razpravo. Topla dobrodošlica poslanci v Evropskem parlamentu in eh, poslanci iz nacionalnih parlamentov, ki se ukvarjajo z tematiko zagozvorništva človekovih pravic, se danes pogovarjamo. Besedo dajem Stavrosu Lambrinidisu za končne besede. Lepo prosim, na kratko, tri minute. Thank you very much. Um, I'm Jonas Christopher. Hvala. Predstavljam Danski nacionalni inštitut za človekove pravice. Me zdaj bolje slišite? Ime mi je Jonas Kristofferson in predstavljam Danski inštitut za človekove pravice. Zastopam pa tudi Evropsko mrežo nacionalnih inštitucij, ki je bila ustanovljena letos. Ena od glavnih tem za inštitucije nacionalnih mrež je sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Lani, leta 2012, smo sprejeli načela za sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in nacionalnimi inštitucijami za človekove pravice. Večina vas ima odprte svoje laptope, tako da lahko pogledate in poiščete eh, tudi načela, ki nas vodijo pri našem delu. Dejstvo pa je, da partnerstvo ni nič manj pomembno tudi na evropski ravni, zato imamo tudi svojo pisarno v Bruslu, da smo lahko bliže inštitucijam in Evropskemu parlamentu, pa tudi komisiji, sodišču, pa tudi drugim inštitucijam, če tudi imajo te sedež na Dunaju. Dotaknil bi se enega vprašanja, ki nam je zelo blizu v naši inštituciji, to pa je odsotnost popolnoma neodvisnih inštitucij, ki bi se ukvarjale s človekovimi pravicami v večini članic. Mislim, da ima 12 držav članic inštitucije z A statusom. Te članice pa tudi druge spodbujajo, naj tudi druge države članice ravnajo enako, tiste, ki doslej še niso tako ravnale. Včasih moram reči, da je zelo težko razumeti, zakaj Evropska unija zahteva od novih članic naj ustanovijo tako inštitucijo, čeprav stare države članice tega še niso storile. Če naj bom čim krajši, gospa predsednica, na kratko. Evropska mreža inštitucij za človekove pravice poziva in priporoča vsem danes tukaj ne razmislijo, kako bi lahko ustanovili nacionalne inštitucije za človekove pravice v vseh državah članicah. Pozivam vas, da razmislite, ali bi bilo relevantno, da bi zagotovili izvajanje človekovih pravic, vključno z listino o temeljnih človekovih pravicah, s tem, da bi sprejeli neko uredbo, direktivo na ravni Evropske unije s čimer bi zavezali države članice naj ustanovijo svoje inštitucije za človekove pravice, ki bi spremljale izvajanje evropskih pravil na nacionalni ravni. Hvala. Hvala, gospod Kristoferson. Eno vprašanje, Stavros, je za te strani ene udeleženke. Hvala lepa. Mislim, da je ena od stvari, o katerih se vsi strinjamo, potreba po zunanjem ukrepanju v zvezi s človekovimi pravicami tudi izven Evropske unije. Namreč nekatere države so zelo dovzetne za naša priporočila ali pa za mednarodna sodišča, ko se ta izrečejo o človekovih pravicah. Po drugi strani pa imamo države članice, ki so povsem nezainteresirane, da ne rečem arogantne govorim o večkrat ponuljenih kršitvah človekovih pravic. Seveda je to tudi sorazmerno z politično močjo. Mi se seveda lahko zauzamemo samo za skupno in ne individualistično ukrepanje. In čeprav evropsko ukrepanje ni dosti mogoče, pa mislim, da ni povsem nemogoče spomnila bi na vlogo žensk, zlasti mladih žensk po svetu, ki jih je nujno treba zaščititi še zlasti v oboroženih spopadih. Tam namreč prihaja do kršitev mladoletnikov in žensk in vidimo, da je. To dejansko postalo orožje, v mislih imam prisilne poroke in vrsto drugih pojavov, ki zahtevajo dejansko močno ukrepanje nevladnih organizacij, ki pa so v mnogih državah preganjane. Evropska unija bi zato morala zahtevati večjo angažiranost, ko gre za zaščito pravice žensk in mladoletnih, ki so prepuščeni samim sebi. Zato od posebnega predstavnika Lambrinidisa želim odgovor, kako meni, da bi lahko povečali pritisk na te države, zato da bi jih prisilili, da spoštujejo te pravice. Izvolite, kolega Lambrinidis, pet minut. Hvala. Najprej bi se rad zahvalil, sem se opravičil, ker moram oditi. Zdaj pa na vaše vprašanje. Poglejte, mislim, da je veliki ziv. Ali imate kak vzvod in kakšen vzvod imate? To je vedno treba ugotoviti. V neki državi je možno, da vam ni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 lahko se zgodi, da iz kakršnih koli razlogov, jezikovnih, kulturnih, ena država ne spoštuje toliko naših zastev, zato moramo delovati kolektivno. In če neka država ne spoštuje pravic. Si ne moremo oprati rok in reči, oni pač tako ravnajo. Mislim, da moramo videti, kaj lahko naredimo skupaj z drugimi pomembnimi akterji v določeni državi. Pogledati moramo, kaj lahko naredimo na področju človekovih pravic. Zato sam močno verjamem v to, da moramo kolektivno povečati našo moč. V Egiptu sodelujemo z Beneško komisijo Sveta Evrope in skušamo vplivati in spremeniti zakonodajo na področju nevladnih organizacij, ki je bila zelo problematična, zato kolektivni vpliv. Druga stvar, ki jo želim povedati in zadeva drugo temo, ki se je dotaknila Barbara, kar zadeva podjetja in človekove pravice. Pravkar sem se vrnil z Kitajske. Prvi sestanek na Kitajskem je bila prva okrogla miza Evropske unije in Kitajske o podjetjih in človekovih pravicah. Skušali smo združiti predstavnike komisije, akademike, predstavnike podjetij. To je bil prvi poskus, da bi ugotovili tako, kako evropska podjetja na Kitajskem ščitijo človekove pravice in ali se da to narediti kaj več, pa tudi kako evropska in kitajska podjetja, ko delujejo na tretjih trgih zagotavljajo, da človekove pravice v teh tretjih državah niso kršene, pri tem imamo v mislih pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja in druge pravice. Mi dajemo velik podarek temu. Evropski parlament, kot je dejala Barbara, je bil na vdih. Omenili ste to poročilo in še eno. In dejansko to je tisti način, kako parlamenti lahko nekaj spremenijo. Da, kot je Elmar dejal, Evropski parlament nima izvršilnih pooblastil, ima pa politične mišice. Lahko usmerja razpravo. Podobno tudi vi lahko v svojih nacionalnih parlamentih usmerjate razpravo in vidim in veseli me, da se v Španiji to že dogaja. Evropska komisija je junija 2013 že pripravila tri smernice evropskim podjetjem glede podjetij in človekovih pravic. To so načela Ragi, namreč Ragi je poročevalec, ki je pripravil poročilo Združenih narodov. Ena smernica se nanaša na naftne in plinske družbe, druga za podjetje na področju informatike, tretja pa je za podjetja, ki začasno zaposlujejo delavce. Komisija je izdala tudi interni dokument v zvezi s tem, kako naj evropska mala in srednje velika podjetja uporabljajo te smernice, ko delujejo v Evropi. Torej prve tri smernice se nanašajo na tujino za mala in srednje velika podjetja pa se nanašajo na delo v Evropski uniji. Razprava sedaj ni toliko o tem, ali potrebujemo te smernice ali ne, ampak veseli me, da izvajate pritisk. Tako Evropski parlament, kot tudi Španski parlament Zdaj moram odhiteti, ker imam neke druge obveznosti v zvezi s Kitajsko, ampak hvala lepa in zelo cenim prispevke vseh in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala, hvala Stavros Lambrinidis in upam, da je ta sestanek tudi vam dal nekaj inputa za nadaljne delo in hvala tudi za to, da V mednarodnih forumih zastopate glas Evropskega parlamenta. S tem prehajamo na naslednjo temo in sicer gre za politiko Evropske unije na področju človekovih pravic v večstranskih forumih, sodelovanje in parlamentarni nadzor. Pridružil se mi bo gospod Tojerman. Morda lahko povem tudi, kako sodelujemo na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku predvsem imamo opravka z dvema inštitucijama in na zunaj je težko dopovedati, ali je to pomembno ali ne. Menimo pa, da Evropska unija potrebuje veliko podpore tudi strani Evropskega parlamenta, kadar nastopa v več stranskih formih v Evropskem parlamentu, recimo preden odidemo. Uh, Na svet človekovih pravic v Ženevi na plenarnem zasedanju sprejmemo resolucijo, katere naj bodo naše prioritete za ta sestanek, ki ponavadi poteka marca v Ženevi. V ta namen imamo zelo tesne stike z civilno družbo in z državami članicami, zato da vidimo, kako države razmišljajo ko gre za sodelovanje v teh telesih. In nujno je, da podpremo delegacijo Evropske unije v Ženevi in v New Yorku. Še vedno je tako, da Evropska unija kot taka nima pravice govoriti v svetu za človekove pravice, pač pa lahko govorijo tam države članice. Predstavnik Evropske unije pa, kot rečeno, nima možnosti eh, spregovoriti v imenu Evropske unije. Države članice sodelujejo v delovni skupini, ki se ji reče kohom. To je zelo pomembno telo. Tam se pogovarjajo o tem, katere ne bodo prioritete in v kateri obliki naj nastopijo na mednarodni ravni. Uh, Z nami je danes Engelbert Toerman, ki je predsednik delovne skupine sveta za človekove pravice. Zelo je podučen, zelo ve, kako se odločitve sprejemajo in mislim, da se je delo Kohoma izboljšalo. Mislim, da imate sedaj možnost, da se tudi v Bruslju srečujete in nadalje razvijate svojo politiko. Ampak, ko sem se udeležila enkrat ali dvakrat letnega sestanka Kohoma, je zelo pomembno, da so prisotni tudi diplomati, ki zastopajo posamezne države. In zelo pomembno je, da tudi oni spoznajo, kako pomembno je, da pridemo do nekega evropskega stališča, ne pa da se ukvarjamo samo z nacionalnimi prioritetami. Zdelo se nam je pomembno, da je za današnji sestanek in za našo razpravo z vami pomembno prisluhniti gospodu Tojermanu in opisu dela Kohoma. Prav tako menimo, da je zelo pomembno, da tudi vi doma v svojih prestolnicah eh, ponovno sprožite vprašanje, kako pomembno je, da pridemo do skupnega evropskega stališča. Gospod Tojerman, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na današnji konferenci. Mislim, da je to fantastična priložnost, da se pogovorimo o izvajanju politike EU na področju človekovih pravic. In čudovito je, da se skupaj sestajajo evropski nacionalni poslanci in to iz vseh razlogov, ki so jih predhodni govorniki že omenili. Kot omenjeno, predsedujem delovni skupini Sveta za človekove pravice tesno sodelujem tudi z poslanci, tudi z odborom za človekove pravice, za zonanje zadeve v nacionalnih parlamentih, tako da zelo dobro poznam obe razsežnosti, tako evropsko kot nacionalno in prepričan sem, da obe ravni lahko učinkovito prispevata k izvajanju učinkovite politike tako na ravni Evropske unije kot na nacionalni ravni. Po Lisbonski pogodbi gre namreč za področje, ki je v središču našega dela. Prosili ste me, naj spregovorim o Politike Evropske unije na področju človekovih pravic v več nacionalnih forumih, še zlasti v Združenih narodih. Najprej bom opisal, kako deluje Kohom, razložil, kako skušamo izboljšati naše delo v več nacionalnih forumih, zlasti na ravni Združenih narodov in rad bi povedal tudi, kako pomembna je vloga tako evropskega kot nacionalnih parlamentov. Glede vloge Kohoma gre za delovno skupino Sveta Evropske unije. To telo je bilo ustanovljeno leta 1987, zlasti da bi izboljšali usklajenost delovanja. To je pripravljalno telo Sveta za zvonanje zadeve. Mi torej pripravljamo zaključke za svet za zvonanje zadeve in seveda na podlagi zaseden sveta se pripravijo tudi smernice za nadaljne delo. Seveda, ko govorimo o zonalni politiki in še zlasti na področju človekovih pravic, je Lizbonska pogodba prinesla mnoge spremembe. Še zlasti visoki predstavnik, ki je zastopal uh, Evropsko unijo, ko je šlo za vprašanje zonalnih zadev in človekovih pravic. Zato je tudi uloga delovne skupine zelo pomembna zdaj nimamo več eh, rotirajočega predsedovanja, pač pa imamo sedaj dejansko visokega predstavnika in imamo predsedojočega sveta. Moram reči, da je ključnega pomena, da države članice našo politiko vzamejo za svojo. Tudi delovno breme se je z leti bistveno povečalo. Na začetku smo se srečevali samo dvakrat letno, pripravljali zasedanja v Ženevi, v New Yorku. Zdaj se srečujemo redno, tako z predstavniki posameznih držav, pa tudi s kolegi, ki imajo svoj sedež v Bruslju. Tako da imamo stalni odbor v svetu za človekove pravice tu v Bruslju in to je eden od rezultatov strateškega okvirja. Kot rečeno, od lani se srečujemo vsako leto tudi v Ženevi z veleposlaniki držav članic in za delegacijo Evropske unije, da se pripravimo za naše strateško delo na ravni eh, Združenih narodov. Kohom se ukvarja za celo paleto eh, vprašanj človekovih pravic na področju zunanjega delovanja Evropske unije. Gre za vprašanja, ki se vedno znova pojavljajo vendar pa, kot rečeno, je naše delo omejeno na zunanje delovanje. Mi nimamo mandata za ukrepanje znotraj Evropske unije. Pri našem delu pa že leta dolgo ugotavljamo, tako kot je omenil tudi Stavros, da postaja vse pomembnejše vprašanje zunanje in notranje koherentnosti našega dela. To postaje zelo pomembno tako na dvostranski kot na večstranski ravni, tako da se s tem vse več ukvarjamo. Naj omenim, da del naših prizadevanj je vključeval tudi pogajanja o strateškem okvirju, potem naj omenim naš mandat za sodelovanje z združenimi narodi. Bi pa še zlasti rad omenil ulogo držav članic, ki ostaja ključna. Ne samo zato, ker gre za delovanje s konsenzom in ne zato, ker so v mednarodnih forumih članice samo države, ne pa Evropska unija, pač pa tudi zato, ker menimo, da je ključnega pomena, da države članice dajo svoj prispevek k oblikovanju politike na področju človekovih pravic. Ne nazadnje gre tukaj tudi za zmogljivosti in delitev bremena, Namreč zastopani moramo biti na Dunaju, v Strasboru, v Ženevi in drugod. Če pridem na Združene narode. Kot je zapisano tudi v strateškem okvirju, ki je bil sprejet lani, Evropska unija pripisuje velik pomen delujočemu večstranskemu sistemu na področju človekovih pravic. Imamo močne standarde, pa tudi mehanizme, s katerimi zagotavljamo spremljanje izvajanja človekovih pravic. Zelo trdo smo delali za to, da je svet za človekove pravice postal verodostojno telo. Ehm, podobno velja tudi za tretji odbor na generalni skupščini. Seveda, neodvisnost, učinkovitost visokega predstavnika za človekove pravice, to Evropska unija spodbuja tudi finančno, potem delovanje posebnih postopkov, uh, univerzalni periodični pregled, vse to so inštrumenti, ki jih uporabljamo pri našem delu. Pri našem delu pa se moramo še izboljšati. Zlasti svet za človekove pravice je začel biti bolj strateškega pomena. Od lani se dejansko izvaja letni proces načrtovanja prioritet za vsa redna zasedanja Sveta za človekove pravice, pa tudi za Generalno skupščino. Vedno se najprej sestane kohom in veleposlaniki držav članic v Ženevi in to januarja vsako leto. Zato se vse čas zavedamo, kaj so naše ključne prioritete, pripravimo strateški dokument, politični in varnostni odbor sodeluje pri tem in ne nazadnje tudi sklepi, ki jih sprejme svet za zonanje zadeve, je naše vodilo. Seveda se potem dogodijo še mnogi nepredvideni dogodki, vedno pa izberemo dve, tri prioritete, ki jih opredelimo tudi nove pobude, imamo dober pregled nad mnogimi pobudami, ki se odvijajo na nacionalni ravni. Želimo se izboljšati tudi na tistih področjih, kjer zaenkrat okrepamo samo defenzivno. In zato želimo imeti boljšo možnost, da uveljavimo naše mnenje. Na ta način nam uspeva, da na generalni skupščini uresničujemo mnoge naše prioritete, v tem trenutku recimo obravnavamo Sirijo, Belorusijo, Burmo, Mjanmar, kako spremljati proces tranzicije, potem so pa tukaj tudi teme, kot so smrtna kazen, pravice otrok, eh, uveljavljene demokracije. Podoben načrtovalni proces imamo v zvezi s statusom žensk. Ključno telo Združenih narodov se ukvarja za človekovimi pravicami, še zlasti pravicami žensk, ki jih je potrebno okrepiti in enakost med spoloma. Po naših izkušnjah s takim načinom dela lahko bolje začnemo sodelovati z tretjimi državami že dovolj zgodaj, vzpostavimo zavezništva, to nam je uspelo pri smrtni kazni in sedaj imamo pobudo, ki je deležna. Z široke podpore. S strateškim delom lahko na dnevni red uvrstimo tudi teme, kot so situacije v Belorusiji, ki se dosedaj še ni obravnavala na ravni sveta za človekove pravice, bolje pa se pripravimo tudi na teme, kjer nismo imeli skupnega stališča. Recimo, letos se je Evropska unija prvič soočila s situacijo, ko je posebni poročevalec Združenih narodov predstavil situacijo v EU. In sicer gre za obvladovanje mejanj človekove pravice, kjer si zelo prizadevamo, da bi zagotovili izčrpen skupni odgovor na ugotovitve tega poročila. Gledam na uro, še 20 sekund imam. Samo par stvari bi še rad omenil in sicer iz mojih izkušenj. bi rad povedal, kako poteka sodelovanje z Evropskim parlamentom, pa tudi z nacionalnimi parlamenti. Kot je bilo rečeno, Evropski parlament se zelo zanima za politiko Evropske unije na področju človekovih pravic nasploh, pa še zlasti, kar zadeva naše sodelovanje v Združenih narodih. Naš predstavnik je dvakrat letno prisoten na sestankih, tudi drugi predstavniki IS. Redno sodelujemo Evropski parlament in Kohom, delovna skupina Kohom, je edina delovna skupina sveta, ki po vsakem sestanku obvesti ne samo nevladne organizacije, pač pa tudi sekretarjat parlamenta in svet Evrope za to, da so obveščeni o toku dogajanja. Redno tudi sodelujemo z Evropskim parlamentom glede primerov kršenja človekovih pravic. Potem resolucija, ki je sprejeta vsako leto, je pomemben referenčni dokument, ki vseboje glavne prioritete. Dejstvo, da Evropski parlament razpravlja o človekovih pravicah, tako v Bruslju kot tudi na plenarnih zasedanjih, je pomemben prispevek k oblikovanju prioritet. Obisk delegacije Evropskega parlamenta na svetu za človekove pravice v Ženevi je zelo pomemben dogodek. Sodelovanje z našim telesom in angažma na področju tretjih držav, kjer vsi lahko dobijo vtis, da Evropski parlament zelo odblizu spremlja, kaj se dogaja na področju človekovih pravic. V mnogih primerjih je Evropski parlament tudi podporil naše dejavnosti lobiranja. Primer ena tema, kjer želimo več napredka, je vprašanje glede listospolnih usmerjenih in drugih pripadnikov legibitre. Dejstvo, da so ta vprašanja bila sprožena tudi na sestankih z delegacijami Evropskega parlamenta, predstavlja zelo pomemben prispevek. In še zadnja stvar. Zelo pomembno je, da se izkoristijo mehanizmi, ki jih imamo na voljo, poročila in podobno. Potrebno pa je zagotoviti tudi ustrezno prepoznavnost. Izmenjave mnen v parlamentu s poročevalci Združenih narodov o posameznih temah so zelo pomemben dejavnik. Tudi mi na ravni sveta smo pripravljeni vključevati te mehanizme v naše delo. Zanimivo bi bilo prisluhniti tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov, ali imajo podobne izkušnje oziroma mehanizme na nacionalni ravni. Ko gre za izvajanje politike Evropske unije za človekove pravice, pa še zlasti, ko gre za naše delovanje v večnacionalnih forumih kot rečeno, kritičnega pomena je, da vsaka razprava na nacionalni ravni glede zunanje politike EU vključuje kot pomembno sestavino tudi poglavje izvajanja človekovih pravic. Samo dvoje bi omenil s tem v zvezi in sicer strateški okvir poudarja, da gre za skupno odgovornost EU in držav članic, strateški okvir pravi, In dogovorjeno je bilo, da tako Evropska unija kolektivno kot države članice posamično človekove pravice izpostavljajo v vseh oblikah dvostranskih srečanj, vključno z najvišjo ravnjo. Prej smo slišali kritiko, da EU in države članice ne spoštujejo te zaveze. Kaj več se da narediti na tem področju? V strateškem okvirju so se EU in članice zavezale, da bodo vodile zgledom, ko gre za spoštovanje človekovih pravic doma. Tudi tu imamo probleme. Pojavlja se vprašanje, kako zagotoviti, da se bomo dejansko odzivali na poročila posebnih poročevalcev, na eh, poročila o posameznih, konkretnih primerjih. Skratka, vrsta je tem, glede katerih eh, se bom z veseljem pogovoril danes in ki bodo pomembno vodilo za naše delo v prihodnje. Inside. Hvala lepa za zelo podrobno izjavo. Sedaj pa gledam po dvorani. Mislim, da je gospod eh, Torman zastavil zelo veliko pomembnih vprašanj, zato pa bi radi slišali tudi od vas na nacionalni ravni, če in kako sledite delu, naprimer, zonanega ministrstva v skupini Kohom, pa morda potem tudi neposredno, ko sodelujejo z organi eh, Združenih narodov, večinoma v Ženevi, pa tudi v New Yorku. Kdo bi želel spregovoriti? Naj dodam k temu, kar je dejal gospod Toerman, ko smo bili v Ženevi z dragacijo, je bilo presenetljivo zame, da sem strani veliko diplomatov izven in znotraj EU slišala, da pozdravljajo to, da politiki prihajajo na te diplomatske forume in da podprejo to, kar počnejo nacionalni diplomati. Seveda, to pomeni več dela, ker je politike težko obvladovati glede tem, vendar pa je to dobrodošlo tako, da vas lahko samo spodbudim, če delujete na nacionalni ravni na področju človekov pravic, da odidete v organe Združenih narodov, ki so zelo oddaljeni, o tem nič ne slišimo na nacionalni ravni, morda zgolj v nekaterih politično spornih resolucijah, da dejansko tja odidete in govorite z ljudmi. Nisem dejala tega na začetku. V Bruslju imamo veliko asistentov in osebe mm, Visokega urada za človeka pravice Združenih naroda, Združenih narodov in jih vabimo sem, da mu pomagamo in posedujemo naše mnenje glede oblikovanja naših politik. In vesela sem, da se Evropska unija odločila, da bo dala več sredstev na razpolago, kot je bilo predvideno za pomoč Združenim narodom. Vedno več pristojnosti imajo vedno več nacionalnih uradov imajo in morajo početi vedno več, mi pa moramo na nacionalni in evropski ravni jih podpreti, kajti oni so tisti, ki pripravljajo poročila in mi moramo utemeljiti našo politiko na njihovem univerzalnem pristopu in znanju. Kdo? bi želel spregovoriti? Nihče. Prosim, če se nakratko predstavite. Jina Marlin Farrugia, il parlament. Hvala lepa. Iz Malteškega parlamenta sem, gospa Farrugia. Mislim, da se vsi strinjamo in razumemo dejstvo, da se ljudje rodimo svojim dostojanstvom, prav tako pa svojimi dožnostmi in odgovornostmi. Vendar pa ni dovolj biti samorojen s tem dostojanstvom. To lahko stane zelo abstraktno, če tega potem ne uresničimo v praksi. Danes sem slišala veliko govorov in preden sem prišla, sem sredina najnovejšim informacijam in mislim, da je kašenje človekovih pravic nekaj, s čemer se ukvarjajo institucije. Omenili so, da je potrebno spodbujati civilno družbo in nevladne organizacije, vendar pa mislim, da zato, da bo nekdo vedel, kakšne so dožnosti in pravice na področju človekove pravice, moramo začeti s posamezniki. Začeti moramo z izobraževanjem, z ustanovami v državi, kjer morajo biti na voljo programi v učnem načrtu vsake šole ali izobraževalne ustanove na to temo. In to od začetka. Evropski državljani bodo potem, če jim bodo priča v čas svojega izobraževanja, tudi sledili. Tako da potem odrasli ne bodo poznali skoraj svojih dožnosti in obveznosti, ampak se bodo zavedali svojega lastnega obstoja. Torej, potrebno je ukrepiti našo vizijo, da povečamo človeško dostojanstvo, moramo pa misliti tudi na naslednje generacije. Preprečevanje zlorabe človeške rase, mislim, da bi bilo dobro se učiti o voditeljih, že od samega začetka v šolah. In prav tako bi morali to temo spodbuditi tudi štipendijami. Tako bi se torej lotili samega jedra težav. Rada bi se zahvalila vsem kolegom in rada bi povedala tudi sledeče. Moramo se sedaj premakniti iz makro v mikro nekoliko spremeniti tradicionalno reševanje teh težav. Naši otroci, ki bodo jutri odrasli, so tisti, ki jim moramo pomagati pri izobraževanju in ki lahko izboljšajo svet. Thank you very much. Hvala lepa tudi za ta poziv za kulturo o človekovih pravicah in izobraževanju na to temo. Nimam točne številke, vendar pa vem, da je veliko programov, ki se financirajo na področju eh, odnosov za zvonanje zadeve, za človekove pravice in za demokracijo prek EU. Naj nekoliko nadgradim to, kar ste dali na samem začetku, da ima vsak eh, svoje dožnosti in pravice glede človekovih pravic. Seveda, strinjam se, vsi imamo dožnost, da spoštujemo obstoječo pravo. Imeli pa smo razpravo. Pred nekaj časa in to imamo damo vprašanje gospodu Tormanu. Ko smo v razpravi o človekovih pravicah v združenju strani držav znotraj Evropske unije, pa tudi izven Evropske unije, slišali, da ko so filozofsko govorili, da bi naj človekove pravice zagotovili samo tisti, ki izpolnjujejo obveze glede človekovih pravic, vendar pa to je seveda napad na človekove pravice. Človekove pravice imate, ker ste človeško bitje, tudi če za, za storite eh, hudo kaznivo dejanje. In pred nekaj časa smo imeli zelo živahno razpravo, da bi torej to točko odstranili z dnevnega reda sveta za človeko pravice združenih narodov. In sedaj me zanima, gospod Tojman, ali se ta razprava spet vrača ali pa smo rešili to težavo. Um, Hvala lepa. Kar se tiče izobraževanja na področju človekovih pravic in drugih dejavnosti, ne moram podati specifičnih številk, vendar pa mislim, da so tukaj kolegi, ki so bolje obveščeni in ki bi lahko podali specifične informacije. Naj povem tudi, in to je pomemben element tega akcijskega načrta in strateškega opira, da skušamo privabiti cel niz dejavnosti in orodje na področju škatlo orodja na področju človekovih pravic. Seveda največ se mora zgoditi na ravni držav članic, mi pa dajemo tehnične svete in podpiramo lokalno civilno družbo, podpiramo prizadevanja vlad, da okrepijo institucije, na področju pravne države, demokracije in človekovih pravic. Prav tako pa skušamo prispevati k zvišovanju kulture na področju človekovih pravic. Seveda, nasplošno podpiramo izobraževanje na tem področju, vseeno pa moramo potem tudi ta vprašanja omenjati povsod na vseh ravnih. Zelo veliko specifičnih programov že obstaja, tudi štipendije so na voljo, potem regionalni eh, doktorski programi na področju človekovih pravic. Ko sem sam študiral, je bilo zelo malo akademskih programov, ki bi bili posvečeni človekovim pravicam. Danes pa imamo toliko različnih pobud tudi na evropski ravni in takih, ki so regionalno vezane, da resnično prispevajo k krepitvi kulture človekovih pravic v vseh sektorjih. omenili ste razpravo o pravicah in dožnostih in odgovornostih. To je seveda razprava, ki se je kar nekakrat eh, ponavljala v preteklosti, vendar pa to ni neka razprava, ki bi jo dejavno imeli sedaj pred sabo v tem trenutku. Je pa to bilo v 50. obletnici Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah, ko smo govorili o teh odgovornostih in tako dalje. To potem ni bilo razdeljeno dlje in te razprave ni več. Seveda pa je to razprava, ki ima širši izjiv, da bi, in o tem smo že govorili, ohranili univerzalnost človekovih pravic. Gre torej za širši nabor ukrepov. Tudi, kar se tiče, kot smo v zadnjih 10-15 letih videli, če primerjamo število ratifikacij Eh, večjih, pomembnejših sporozumov o človekovih pravicah je napredek opazen. Tudi Sedor in ostale. V veliko državah pa je še zelo veliko drekosežnih pomislekov in drugih izzivov. Tudi politični argumenti in izzivi univerzalnosti. In to je gotovo nekaj, kjer moramo biti zelo odločni in zelo dejavni. Ključni element pri vsem tem pa je, da je kakršenkoli ukrep, ki ga sprememo kot EU ali države članice, je ne, da samo se pogovarjamo s tretjimi državami, vladami, temveč, da morajo na to pritiskati tudi civilna družba in vse zainteresirane strani v tej državi in tako seveda potem lahko zagotovimo trajnostno obrambo univerzalnosti človekovih pravic. In potem še kot dodatek akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo se buje kar nekaj pomembnih zavez, tako strani EU kot držav članic. Cilj pa je ta, da bi zagotovili, da bo Evropska unija vodilna, da bo pokazala prave primere pri spoštovanju človekovih pravic kazala pot naprej. Omenjeni so bili ustrezni koraki na ravni Evropske unije v tej smeri, tako da odločna zaveza obstaja za to, da bi sprejeli specifične ukrepe, da bi ta načela vključili v naše politike. Prav tako pa je pomembno, da v akcijskem načrtu so se vse države članice zavezale, da bodo pripravile nacionalne akcijske načrte, o um, človekovih pravicah. Pravzaprav gre za to, da bodo prevedle zagotovila na ravni Združenih narodov v svoje akcijske načrte, nacionalne akcijske načrte. Velika država članic je to že pripravilo, vse še ne. In o kar nekaj držav članicah eh, delo še poteka, to je tudi pomembno področje, kjer je dejavna udeležba EU zelo dobrodošla, kajti to je izredno pomembno področje našega dela. Hvala lepa. Še kdo? Morda so bile moje domnjeve napačne, vendar pa, če se ne javite k besedi in če v različnih nacionalnih parlamentih se pogovarjate o tem, kako in kaj eh, vaša vlada počne v Ženevi, v svetu za človeko pravice, potem domnevam, da tega spoh ne počnete. Popravite mi, če se motim. Sicer pa bi spodbudila, da to storite. Naj dam še en primer. Prej smo slišali strani civilne družbe, kako pomembno je govoriti o kršitev človekovih pravic večjih držav, kjer je veliko drugih interesov, kot, so, kot sta Rusija in Kitajska. V Rusiji so odvetnika pretekli zelo do smrti v zaporu in to je primer Magnitski in vemo, kdo je odgovoren za to. Tako da bi na evropski ravni lahko sprejeli odločitev, držav članic, večine držav članic, da ta primer spremljajo in da rečejo, da tisti, ki so odgovorni za umor zapornika, odgovarjajo. Lahko bi torej izdali sankcije proti tem ljudem in zavrznili naprimer njihova sredstva v EU. Ko sem sprožila to vprašanje, sem v Kohomu dobila samo en odziv, torej kjer država članica pripravlja svoja stališča. Samo ena država članica je dejala, da o tem razmišlja. Domnevam, da če bi različni diplomati slišali kaj od vas na politični ravni in domnevam, da pozorno spremljate v veliko državah članicah razmere v Rusiji, potem bi to pritisnilo na diplomate, da bi tudi sami izdelali svoje stališče v tej smeri. Tako, prosim, če se predstavite, beseda je vaša. Grazie, grazie presidente, anche per questo. Hvala, hvala gospa predsednica, hvala za vašo spodbudo, da se oglasimo. Angažiranost italijanskega parlamenta je v zvezi z tematiko človekovih pravic zelo velika, tako na vznoter, kot tudi na zven. Imamo odbor za človekove pravice tako v senatu, kot tudi v predstavniški zbornici. Ta zelo sodeluje na evropski ravni. Jaz sam sem član delegacije pri svetu Evrope, kjer smo se pogovarjali tudi o primerjih, ki se nanašajo na človekove pravice v Rusiji, pri čemer se je naša država zelo angažirala. Prav tako pa sodelujemo tudi pri mednarodnih inštitucijah, recimo Združenih narodih v Švici. V tem mandatu, ki se je začel spomladi, se ta nov sklic parlamenta še zlasti konkretno ukvarja z tem vprašanjem. Tudi predsednica Badrini je v svojih javnih nagovorih povedala, kako velik pomen pripisuje temu, da zunanja in notranja politika delujeta z roko v roki. In ko rečemo notranja politika, menimo tako znotraj Italije, kot tudi znotraj EU. Ni namreč dopustno, da Evropska unija ki je pravzaprav domovina pravic in ki si prizadeva za uresničevanje človekovih pravic v tretjih državah, da torej ta Evropska unija ne spoštuje človekovih pravic doma. Zato je naš parlament sprejel vrsto ukrepov, tudi ukrepov spremljanja na domačih tleh. Prav tako pa želimo prilagoditi tudi našo zakonodajo. Še zlasti imam v mislih obravnavo oseb v zaporih, potem vprašanje eh, giban Ligibitra. Pogovarjamo se o zakonu proti homofobiji, potem imamo tudi zakon o nasilju nad ženskami in nedvomno je ena od tem, ki bi jo morali obravnavati in tu se navezujem na gospoda Toermana in njegove uvodne besede gre namreč za vprašanje priseljencev in odnos med človekovimi pravicami in mejnim vprašanjem. Glede tega od Evropske unije pričakujemo zelo homogen nastop. Gre namreč za klasično temo, kjer je vprašanje usklajenosti bistvenega pomena. Gre za podporo vsem državam, zlasti tistim, ki imajo meje, na katerih je vprašanje priseljencev še toliko bolj problematično. Rad bi spomnil še na eno vprašanje in sicer vidim, da je močen poudarek na koherentnosti. Priznam, včasih se mi zdi, da se bolj ukvarjamo s tem, da bi bili verodostojni, kot pa s tem, da bi se ukvarjali s konkretnimi kršitvami človekovih pravic, tako zunaj kot tudi znotraj Evropske unije. Mislim, da se moramo mi ukvarjati seveda s tem, da smo verodostojni, še toliko bolj pa s tem, da zaščitimo življenje oseb. In zato moramo v naših resolucijah, tudi na evropski ravni, zagovarjati ne samo vrednote. Rad bi povedal, da se moramo ukvarjati toliko bolj z zaščito oseb. Seveda so vrednote pomembne, vendar pa človekove pravice izhajajo predvsem iz preprečevanja trpljenja konkretnih oseb. In zato je to tisto, kar bi moralo nenehno biti pred našimi očmi. Kot drugo, gre za način, kako nam uspeva posredovati in verjetno bomo popovdan govorili o tem in o sankcijah, ki jih lahko uporabi Evropska unija tako navzven kot tudi navznoter. Zdi se mi zelo pomembno spomniti v okviru človekovih pravic, da se mora to vprašanje razvijati znotraj civilne družbe, ki bo priznavala osebnost vsake osebe. Mislim, da govorimo o kozmopolitanskem mednarodnem pravu, zato moramo razmišljati o mehanizmih vzajemnega priznavanja, ne toliko o mehanizmih sankcioniranja, ki so sicer lahko včasih nujni, ki pa zahtevajo bolj vertikalne in ne toliko horizontalne odnose. In o tem mislim, da bi morali podrobne razmisliti. Hvala. Mislim. Hvala lepa. Gospod eh, Nikoleti. Sedaj pa najprej gospod Gomeš iz Španskega parlamenta, potem pa še Ana Gomeš eh, poslanka iz Evropskega parlamenta z Portugalske. Najprej Španski Gomeš. Muchas gracias. Eh, yo quisiera hacer... Hvala lepa. Dve stvari bi rad omenil prvič to, kar počnejo države članice za izvajanje politike na področju človekovih pravic. Leta 2008 je Španija sprejela načrt za človekove pravice in konec letošnjega leta bomo predstavili nov načrt, ko bomo posodobili in dopolnili pravni in ustavni okvir za človeko pravico v Španiji. Ta posodobitev skuša zagotoviti to, da bo vsa zakonodaja upoštevana. To je načrt racionalizacije in to se nanaša tudi na politiko Evropske unije. Sedaj pa primer gospoda Magnitskega, ki je bil omenjen v Rusiji, kjer so ga mučili in je umrl v zaporu. Primer Magnitski se je pojavil kar nekakrat v mednarodnih forumih, tudi v OVSE, kar na nekaj sestankih sem bil. Bilo pa je tudi nekaj parlamentov držav članic, ki so te jasni kršitvi človekovih pravic izkazali ustrezno pozornost. Potem je bil predsej dajen tudi ameriški kongres, znotraj Evropske unije pa je bil zelo dajen britanski parlament, pa tudi španski. Imeli smo razpravo v odboru za zunanje zadeve in sprejeli smo predstavnika magnetskega. Drugi parlamenti pa niso bili tako voljni sprejeti uradno stališče ali karkoli storiti glede tega. Kar bi rad storil je, vašo pozornost usmeril na potrebo potem, da države članice sodelujejo in da so si lojalne glede vprašanj človekovih pravic. Pogosto se dogaja, da ekonomski interesi držav članic prevladajo nad obsodbo kršitev človekovih pravic. in zato, da ostanemo konkurenčni na mednarodnih trgih, potrebujemo vsi enake standarde na področju človekovih pravic. Mislim, da mora EU tudi pokazati solidarnost med državami članicami pri takšnih zadevah. Drugič, to je danes dopoledne že bilo omenjeno. Najprej me skrbi zaščita glede kršitev človekovih pravic znotraj držav članic. Ne govorim o zlorabi moči, o nezakonitem pridržanju, govorim o bolj strukturnih kršitvah v državah Evropske unije. Politični pluralizem je ena glavnih univerzalnih vrednot Evropske unije. To je jamstvo za demokratični sistem. In to poznamo že dolgo. Odprta družba pa ima kar nekaj sovražnikov. In ti sovražniki odprte družbe in demokracije so totalitarizem po eni strani in radikalna nedemokratična gibanja, če jih lahko tako imenujem. Mislim, da je torej škoda, da nimamo omembe teh dveh vprašanj v akcijskem načrtu. Kaj lahko storimo v Evropski uniji? Sedaj po gospodarski krizi in po družbenih vplivih ekonomske krize, ko vidimo, da se pojavljajo in ponovno stajajo različne radikalne stranke, ki bi teptale človekove pravice, če bi bile izvoljene. O civilni družbi smo že govorili, in kot je predhodnik že dejal, imamo več plasti civilne družbe, imamo nevladne organizacije, ki tudi zagotavljajo interese branjenja človekovih pravic. Vse to bi se rad ogledal. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Ana Gomeš, poslanka Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Gospa predsednica, rada bi se odzvala na to, kar je dejal moj kolega v svoji zemlji, pomeni podjeti pri kršitvah človekovih pravic, vsi vidiki, ki so v podjetniški odgovornosti. To je um, samo bistvo našega dela v parlamentu. Vendar pa seveda imajo svojo vlogo tudi nacionalni parlamenti. Naj spomnim na pomen konvencije proti korupciji Združenih narodov po sprejemanju odločitev na nacionalni ravni, da se lahko spopademo točno s tistimi pomisleki, ki ste jih omenili pri podjetniški odgovornosti. Mislim, da pravzaprav spremljamo razvoj nove ravni jasne povezave med širjenjem korupcije, kršenjem človekovih pravic in poskusom prikriti korupcijo. To se dogaja marsikje po svetu. Imamo pa veliko odgovornost, da to prepoznamo. Naprimer v Angoli v tem trenutku. Večina kršitev človekovih pravic tudi ukrepi proti novinarjem in aktivistom za človeko pravice so povezani s ciljem, da bi jim preprečili boj proti korupciji. Korupcija, ki zadeva tudi resne kršitve človekovih pravic, naprimer v rudnikih diamantov in tako dalje. Še huje. Fenomen globalizacije, vpliv krize v Evropi. Sedaj, na primer, spremljamo angolske veljake, ki kupujejo medije v državi, ki je želela se boriti proti korupciji v tej državi. In to v moje državi, na portugalskem. Kupujejo jih zato, da bi jih utišali. Utišali medije v Evropi, na portugalskem, da ne bi govorili o tem, kar se dogaja, glede kršite človekov pravic v Angoli. In to dobro poznam, pogovarjala sem se s portugalskimi novinarji in seveda zaradi krize se bojijo, da bodo izgubili svoja delovna mesta in vidijo pa, kaj se dogaja. In seveda zdaj se eh, zadržujejo in izvajajo samo cenzuro in nič ni hujšega kot to. Zato ta primer magnitski tako pomemben in k temu pozivamo poročilo, ki ga je Lov Bihler ravno kar omenila, ki ga sprejemamo v parlamentu o korupciji in človekovih pravicah. V AFET-u je bil že sprejet, sedaj bomo imeli to na plenarnem zasedanju naslednji mesec in resnično pozivam kolege iz nacionalnih parlamentov naj si to ogledajo in da naj te prakse potem izvedajo tudi na nacionalni ravni. Rada bi, da tudi Demako Home zelo pomembno vlogo, pa ne gre samo za. Kohom, gre za EAS, gre za podpredsednico visoko predstavnico. Videti moramo več usklajevanja z različnimi sektorskimi politikami, namreč eh, z razvojno politiko. Stavros Lambrinidis je pristojen za to, vendar pa potrebujemo to politično vodstvo na najvišji ravni. Human Rights Watch je govoril o treh evropskih državah, ki so zaprti v Bahrajnu. Kaj pa se dogaja, ko vidimo evropske organe, ki se želijo osvoboditi evropskih državljanov, pozabijo pa na druge partnere, ki so v ječah. Mislim, naprimer, na Etiopijo. mobilizirali smo se, da smo dosegli spustitev dveh švedskih novinarjev. Upravičeno, kaj pa smo storili, da bi dosegli spustitev tisoče novinarjev in borcev za človekove pravice, ki so zaprti v Etiopiji. In to je pomembna država v Afriki, druga najbolj naseljena, ni sosedež Afriške unije in to je torej država partnerica v AKP, generalni skupščini, v sporozumu o Kotonu in tako dalje. To je država, kjer imamo resničen vpliv. Pa smo se vzdržali. Nič nismo storili. Gre za to, da moramo naše splošne politike v naše zone politike vključiti. Politike človekovih pravic in loka nacionalnih parlamentov je seveda zelo pomembna. In še dve področji, naj končam, ker moramo storiti še veliko več eh, v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. Najprej to, da moramo braniti mednarodno kazensko sodišče pred napadi partnerja kot je najprej Kenija in potem še en vidik, doslednost pri naši zunanji varnostni politiki. Nedavno sem bila na misiji v Pakistanu, našega pododbora, in vse čas smo bili soočeni z dvojnimi standardi glede brezpilotnih letal. Sveda imajo dvojne standarde, samo zato, ker dovoljujejo ciljno ubijanje teh letal. Da pa politika je torej ciljno selektivno ubijanje. In tu moramo jasno in glasno spregovoriti, to prepovedati. Mm, moramo to prepovedati našim ameriškim partnerjem, ker v Evropi je to že prepovedano. To je absolutno nespremljivo, to je kršitev temeljnih človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa pazimo na čas. 12.30 moramo končati. Tolmači bodo z nami še 10 minut. Hvala lepa. Še štirje ste na seznamu. Tako da bo seveda odvisno od vas, koliko časa boste izkoristili. Če pa ne boste dobili vsi priložnost za to, da to storite, sedaj boste priložnost dobili popodne. Sedaj najprej gospa Kristina del Pietro iz Italije. Grazie, signor Presidente. Kolegi, eh, vorrei dare un... Hvala. Gospa predsednica, dragi kolegi, rada bi konkretno povedala, kaj počnemo v italijanskem parlamentu na področju človekovih pravic. Pri obravnavi zakonodaje leta 2013 je gibanje pet zvezdic podalo predlog za eh, našo vlado. Po mojem mnenju kaže omeniti predvsem tri stvari, ki so bile sprejete. Prvič, zagotoviti, da bodo ukrepi za obravnavo priseljencev v skladu z ustavo, z drugimi veljavnimi dokumenti naše države in z evropskimi sprejetimi dokumenti. Postopki za azil morajo biti v skladu z konvencijo o človekovih pravicah, še zlasti naj omenimo tretji člen te konvencije. Prav tako je treba prenehati s prakso zavračanja v okviru mednarodnih pogodb tudi moramo imeti v mislih nedavne sodbe Evropskega sodišča. Naslednja stvar, ki jo želim pomeniti, omeniti, pa je to, da se aktiviramo na vseh možnih mestih v Evropski uniji, da se spoštuje Dublinska konvencija. Odločiti je treba, katera je pristojna država za obravnavo vloge za azil, ki jo uloži priseljenec. To je še zlasti pomembno, ko gre za begunce. Namreč begunci ponavadi pristanejo v tisti državi, ki je sprejela tega begunca, mu vzela prsne otise. Na ta način ta begunec nima možnosti prostega gibanja v Evropski uniji, nima možnosti poiskati delo, morda v državi, kjer je to bolj ugodno in tudi včasih nima možnosti ponovne združitve s svojo družino, ki morda živi v kaki drugi državi. Tako svet Evrope kot eh, visoki predstavnik za begunce sta bila zelo kritična v zvezi z Dublinsko konvencijo in upamo, da tu lahko računamo na pozitivne sinergije z drugimi poslanci v Evropskem parlamentu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Mihael Severinski iz Polske. Ja, hvala lepa. V bistvu imam vprašanje. Vemo, da je najpomembnejše temeljno človekovo, najpomembnejša temeljna človekova pravica, pravica do življenja. In ta je zdaj ogrožena. Eden od eh, razlogov za to ogroženost so medicinski eksperimenti ali širše znanstvene raziskave, ker se uporabljajo človeški zarodki ali pa transplantacije, obravnava Eh, oseb, ki so v dolgoletni komi, potem eh, sprememba predpisov glede eutanazije, kar se je nedavno zgodilo tudi v Belgiji. In s tem v zvezi se velja vprašati, ali Evropski parlament namerava tu sprejeti kakršnokoli pobudo, ki je namenjena varovanju pravice do življenja, še posebej v povezavi z znanstvenimi in medicinskimi poskusi. Hvala. Thank you, Mr. Severinski. Now I... Lepa. Sedaj pa gospod Nemet, Mačarska. Köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egymást... Hvala lepa. Torej, prisnuhnili smo si, slišali smo tudi, kaj počne komisija in kaj počne odbor. Mislim, da si moramo sedaj zastaviti vprašanje, kaj počne Evropska unija nasplošno in kaj počno države članice, kako se zauzemajo za demokracijo. Kako smo lahko praktično koristni pri tem in podamo konkretne primere. Seveda moramo tudi v zasebni sferi paziti na to in v zasebni industriji paziti na spoštovanje človekovih pravic. Imamo pa seveda tudi evropske državljane, ki se jim kršijo človekove pravice. Slišali smo, kaj je počela britanska tajna služba. To je tudi kršitev človekovih pravic. In tu so prizadeti evropski državljani, ne samo tujci. V Evropi pa tega vprašanja še nismo jasno obravnavali. V Rusiji, na primer, se kršijo človekove pravice, se šikanirajo državljani Rusije. Vem pa, na primer, da odbor Libe v Evropskem parlamentu se že ukvarja s kršitvijo človekovih pravic znotraj Evropske unije in tudi v Rusiji. In to mora imeti posledice. Mislim, da je vsak poslanec nacionalnega parlamenta v položaju, da lahko potrdi, da se s tem vsi ukvarjajo. Gospod Saturus iz Grče, če se strinjate, boste dobili čas popodne, tako da bo imel eh, gospod Orman čas za odgovor. Gospod Nemet in kolega iz Italije, kolegica iz Italije, ko ste govorili o zasebnosti znotraj Evropske unije in o pravicah begunca. To sta temi za popodansko zasedanje, kaj počnemo torej tu pri nas v Evropske uniji in potem tudi, kaj počnemo izven. Hvala lepa, gospod Arman. Da, veliko je bilo vprašanj in to bo tema za danes popovdne o interni in eksterni doslednosti in koherentnosti, kar se tiče gospoda Nikoletija, glede nekaterih ključnih vprašanj, naprimer eh, lege bitra in tako dalje. Spet v Kohomu se ukvarjamo večinoma zonanjo dimenzijo, vendar pa ravno v prvi polovici letošnjega leta smo sprejeli nove smernice Evropske unije, kar se tiče spolne usmeritve in spolne identitete. In seveda lahko samo pozivamo države članice, da naj spremljajo te primere, tudi na evropski ravni je pa to tema, kjer je bilo doseženo veliko premikov znotraj držav članic v zadnjih letih. To je bil predpogoj za nas, da imamo odločno politiko tudi do tretjih držav. Če primerjamo naša stališča zgolj spred nekaj leti, smo doživeli znaten napredek. Naprimer, tukaj je tudi sodišče za človekove pravice odigralo zelo pomembno vlogo pri razvoju politike in zakonodaje v veliko držav članicah. In imeli smo podobno razpravo pri pripravi smernic, kako lahko um, Evropska unija spodbuja svobodo do vere spavati po svetu. In sedaj trenutno delamo na tem, na zadnjem naboru smernic, kako lahko Evropska unija zagotovi svobodo izražene, tako on kot offline. In veliko vprašanj tej razpravi, ki smo jih slišali, se bo gotovo pojavilo tudi pri tem vprašanju. In potem naša verodostojnost. Strinjam se, verodostojnost Evropske unije ni cilj sam po sebi. To je pomemben sestavni del, da smo bolj učinkoviti. Povezava obstaja, vendar pa se seveda popolnoma strinjam, da naš cilj ni samo podariti nekaj, ampak stvari dejansko spremeniti in morda izbrati najboljši pristop, kako spremeniti stvari. Včasih eh, moramo biti glasni, odločni, včasih moramo voditi tiho diplomacijo, včasih morajo slediti bolj dolgoročni ukrepi. Nuriti podporo varhom človekovih pravic in družbi in tako dalje. Torej, zelo, zelo široka mešanica je. Tukaj gre za politične ukrepe, pa seveda tudi za finančna sredstva. To je eden od izzivov, s katerimi se soočamo, ko ocenujemo vpliv na področje človekovih pravic in ko imamo primerjalne analize. Včasih ne vidimo rezultatov kar v nekaj mesecih, včasih to traja dlje, včasih so spremembe hitre. In potem se seveda vprašamo, kolikšen je bil naš prispevek. Na nekaterih vprašanjih smo trdo delali, pa nismo dosegli sprememb. Pri drugih vprašanjih se potem politične razmere spremenijo in se potem nekaj lahko stvari, kar je prej bilo še nemogoče. Strateški okvir, ki so ga podprli zelani ministri, ki so govorili tudi o izvajanju strateškega okvira Julija na svojem sestanku. Ko je bilo to sprejeto, smo eh, imeli mm, ovacije, ko so to sprejeli. To je torej močna obveza za vse nas dejavnost, kohezija in obveze med državami članicami na področju človekovih pravic, vse to je doživelo velik napredek v zadnjih letih. In na to se moramo spomniti. Sveda pa moramo potem po vsakem primeru to uporabljati, pri vsakem primeru to uporabljati. In tukaj evropske inštitucije, evropski parlament, pa tudi nacionalni parlamenti morajo praviti svojo vlogo. In potem, ko govorimo o ekonomski krizi. Vprašanje je bilo, zakaj ne govorimo o tem v tem okvirnem načrtu in v zakonodaji Evropske unije. Zato, ker v bistvu mi večinoma govorimo o zonanih vidikih, tukaj pa gre za notranji vidik, vendar pa seveda gre za doslednost in koherenco. In o tem bom govoril danes popoldne. Imamo tu pomemben razvoj, kar se tiče temeljnih pravic v Evropski uniji, kar nekaj zanimivih pomembnih pobud, vendar pa akcijskem načrtu tega nikaj to ni. Um, pristojnosti tega. Ampak pa potem, seveda, je bilo vprašanje, kako lahko zagotovimo, da bodo človekove pravice vključene vse politike Evropske unije in držav članic, trgovina, razvojna politika in tako dalje. Seveda, to pa je del teh akcijskih načrtov in okvira. Zapisano je, da moramo vključiti človekove pravice vse politike, zunanje politike. In akcijski načrtov načrt ima zelo specifične ukrepe, kako bomo vključili to v trgovino, razvoj, pravosodje in notranje zadeve. Veliko dela še poteka. Na veliko teh področjih je tudi komisija tista, ki igra ključno vlogo. Zato je tudi pomembno, ko smo pripravili ta dokument, da so bili v polni meri vključeni v ta dokument in da so prispevali. Na veliko področjih ima komisija zelo pomembno vlogo in mislim, da jo tudi izpolnjuje. To so najpomembnejše točke. Torej, na kratko, na hitro sem se odzval na nekatere vprašanja. Hvala lepa, gospod Toerman. Sedaj pa končujemo dopodansko zasedanje. Povabljeni ste na kosilo, sendviči, za novo lezone dvorane. Potem pa bomo spet nadaljevali v 15. popovdne. Hvala lepa.